in uh, mislim, da bomo nadoknadili to zamudo uh, po zaslugu vaše učinkovitosti. Torej, naj vam zaželim eh, najprej dobrodošljico in zdaj pa naj vas seznanim s tem, da. Mm, naj vas seznanim z naslednjim. Točka 16 ki eh, zadeva proračun za leto 2016, bo, odložena, bo preložena na eh, sejo meseca julija iz različnih razlogov. Eh, sicer veliko vas bo tudi odpotovalo, zato mislim, da lahko rečemo, da je bila ta sprememba dnevnega reda potrjena in zdaj pa prehajamo na glasovanje. Torej, Torej, to bo poročilo o zaščiti finančnih interesov Evropske unije, korak bliže k nadzoru skupne kmetijske politike, ki temelji na rezultati. Gospod Giseke je pripravljalec mnenja. Eh, komisija za proračunski nadzor eh, oziroma odbor za proračunski nadzor je eh, pač pristojni odbor. Zdaj pa bi predal besedo gospodi Sarvami ki eh, je dobro seznanjen s to temo, boljše kot jaz sam. Ali je gospod Sarvama eh, v dvorani? Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Der Kollege Savama ist, glaube ich, nicht da. Wir machen ja die Hvala lepa. Hvala lepa, mi pripravljamo mnenje za kont. Eh, veliko predlogov spremem smo pripravili in kompromisov in kar se meni tiče, lahko kar začnemo z glasovanjem. Zadnjih uvah, ko prehodimo do glasovanja. Če nimate dodatnih eh, pripomb, predlagam, da gremo kar na glasovanje. Torej, kompromisni predlog A, glasujemo elektronsko. Gospod Dantan je pozabil o svojo glasovalno kartico, to bomo upoštevali. Torej, kompromisni predlog A, glasujemo elektronsko, prosim. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. sprejeto. Z enim, z enim dodatnim glasom, torej 30 za, kar je treba prišteti gospoda Dantana. Zdaj pa gremo na predlog spremembe 35. Glasovali bomo za dvigom roke, kdo je za, proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 36 za, sprejeto. Zdaj pa kompromisni predlog B. Glasujemo. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Sprijeto. Soglasno. In torej, še enkrat bo treba prišteti tudi glas gospoda Dantana. Zdaj pa 43, gospod Kaputo, za. proti. Zavrnjeno. 44 za. Proti. Zavrnjeno. Predlog spremembe 45 za. Hvala lepa, sprejeto. 46 za. Sprejeto. Predlog spremembe 47 za. Hvala, sprejeto. Predlog spremembe 48 za. Sprejeto. Predlog spremembe 49 za. Proti. Zavrnjeno. Predlog spremembe 50 za. Proti. Zavrnjeno. želite, da preverimo ta glas, torej ne, gremo na kompromisni eh, predlog C, glasujemo. Konec glasovanja. En glas EKR preveč eh, imamo. Konec glasovanja. Če hočimo, če hočimo do. Kompromis je bil sprejet. Zdaj pa gremo na predlog spremembe 59 za proti zavrnjeno. Predlog spremembe 60 za proti zavrnjeno. Predlog spremembe 61 za proti zavrnjeno. Predlog spremembe 62 za proti zavrnjeno predlog spremembe 63 za, pro, eh, sprejeto, 64 za, sprejeto, predlog spremembe 65 za, proti. Imam občutek, da je bil predlog zavrnjen, ampak bomo preverili. Zato bomo preverili elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 66 za, sprejeto. 67 za, sprejeto. Predlog spremembe 68 do za, proti, zavrnjeno predlog spremembe. 70 za. Hvala lepa, sprejeto. 71 za. Proti. Mislim, da je bil sprejet, ampak bomo vseeno preverili. Konec glasovanja. zavrnjena. Ampak eh, z majhno razliko v glasovih eh, 72 za, proti. Bomo preverili tudi eh, predlog spremembe 72 glasujemo. Konec glasovanja. Imamo dva glasova pri SD preveč, konec glasovanja. Zdaj pa bomo še enkrat glasovali o predlogu spremembe 72. Glasujemo. Konec glasovanja. Konec torej glasovanja sprejeto. <clears throat> Gospod Jar, prosim, da ne motite svojega kolego. Predlog sprejme 73 za. Hvala lepa sprejeto. 74 za, proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 75 za proti. Zavrnjeno. Predlog spremembe 76 za. Hvala sprijeto. <clears throat> Kompromisni predlog D glasujemo elektronsko. Prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. In torej še enkrat, eh, tudi v tem primeru bomo prišteli glas gospoda Dantana. 87 zdaj. Naj vam predlagam, da uh, predlogi, da glasujemo do uh, 91 v svežnju, uh, torej uh, zavrnjeno, pravi predsednik. Ne želite glasovati v svežnju? Ne. Potem glasujemo najprej o 87 za. Proti zavrnjena. Predlog spremembe 88 za, proti, zavrnjena. Predlog spremembe 89 za, proti. Bomo preverili ta predlog, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 90. Kdo je za? Proti? Bomo preverili predlog 90. Glasujemo, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 91. Za proti, zavrnjeno. Kompromisni predlog E. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo zdaj na predlog spremljiv 95 za. Hvala lepa. Sprejeto. Zdaj pa gremo na kompromisni predlog F. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Zdaj pa gremo na predlog spremembe 103. Kdo je za? Hvala lepa, proti sprejeta. Predlog spremembe so štiri za, proti, zavrnjena. Predlog spremembe 105 za. Bomo preverili eh, glasovanje o predlogu 104. Glasujemo. Konec glasovanja. predlog. 105 zdaj, kdo je za. Hvala, sprejeto. 106 za, proti, zavrnjeno. Predlog 107 <clears throat> za. <clears throat> Hvala lepa, sprejeto. Predlog spremembe 108 za, proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 109 za. Hvala lepa, sprejeto. Ali bi lahko glasovali v svežnju o predlogih sprememb gospe Skotkato ali pa temu nasprotujete? Od 110 do 120, kaj ti predlog 121 bomo glasovali ločeno. Torej 110 do 120. 20 v svežnu. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Zdaj bomo glasovali uh, o predlogu 121 za sprejeto. Zdaj pa glasujemo o predlogu spremembe številka 1 za sprejeto. Predlog spremembe 2 za sprejeto sprejeto. Predlog spremembe 3 za. V redu, sprejeto. Predlog spremembe 4 za. Hvala, sprejeto. Predlog spremembe 5 za. Sprejeto. Predlog spremembe 6 za. Sprejeto. Kompromisni predlog G. Glasujemo elektronsko, prosim, glasujte konec glasovanja. Hvala lepa, sprejeto. Zdaj pa prehajamo na predlog spremembe številka 12. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Predlog spremembe 13. Za? Proti? Zavrnjeno. Predlog spremembe 14. Za? Hvala. Proti? bomo preverili ta predlog spremembe. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Z enim glasom. Torej, v primeru dvoma pač je bolje, da preverimo z, glaso, z elektronskim glasovanjem. Ja, v redu, vsekakor. Rezultat je rezultat. Zdaj predlog spremembe številka 15. Za, proti, hvala, zavrnjeno. Predlog spremembe 16 za, sprejeto. Predlog spremembe 17 za, proti zavrnjeno. Kompromisni predlog H. Ne, bomo najprej preverili 17, prosim glasujte elektronsko. Hvala lepa, konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa gremo na kompromisni predlog H, glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj gremo na predlog spremembe 21 za proti zavrnjeno. Ali lahko glasujemo v svežnju o predlogih sprememb? Ne, moramo glasovati o 22 za. Predlog spremembe 22 za sprejeto. Zdaj pa eh, vas sprašujem, če o preostalih eh, lahko glasujemo v svežnju. Ne, v redu. 23, potem za, proti, zavrnjeno. 24, za, proti, zavrnjeno. 25, za, proti. Mm, tu ne vidim levega dela dvorane, ker ne dvigujete dovolj rok, zato bomo preverili elektronsko. Torej, glasujemo o 25, prosim, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjeno ampak z majhno razliko v glasovih. Zdaj pa glasujemo o 26 za, proti, zavrnjeno. Zdaj pa bomo glasovali o celotni resoluciji, ki je bila tako spremenjena. Prosim, glasujte. Konec eh, glasovanja. sprejeto. Hvala lepa, hvala za vašo pomoč. Zdaj pa gremo na poročilo gospe Polsen. Včeraj je gospa poslanka je opisala svoje poročilo. Že smo ji čestitali in se ji zahvalili. Želi, želi gospa Polsen eh, spregovoriti. Če želite, prosim, izvolite, gospa Polsen. Mm, videti je, da ste že vse povedali, kar ste želeli včeraj, zato bomo kar šli na glasovanje. Glasujemo torej o uh, uh, izidih trialoga glasujemo poimensko, eh, prosim, lahko glasujete. Kone, torej glasujemo, še vedno, konec glasovanja. Sprejeto. Ali bi kdo želel spregovoriti na to temo? Ne, niti komisija tega ne želi. V redu, Potem lahko gremo na 11. točko na dnevnem redu. To je predstavitev študije o eh, obsegu prilaščanja kmetijskih zemljišč v Evropski uniji. Pričeli bomo s predstavitvijo, ki eh, nam. A, Eh, nekako zariše eh, ta eh, pojav v Evropi in obseg samega pojava. Eno minuto, eno minutni odmor bomo najprej imeli. Okay. Myślę, że już wystarczy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 da um, pojav prilaščanja z, eh, kmetijskih zemljišč se širi v Evropi, moramo razumeti, kateri so razlogi za to prakso. Um, torej analiza, vpliv, uh, vse to, um, torej pojav prilaščanja zemljišč lahko vpliva tudi na uh, oskrbo, prehransko oskrbo v Evropi. Uh, to lahko vpliva tako na krajino, kot tudi na okolje. Uh, eh, analiza, ki je bila opravljena, ugotavlja, da prilaščanje kmetijskih žemliš, predvsem, če je ta pojav povezan z drugimi nujnimi vprašanji, eh, ki so povezani z eh, kmetijskimi površinami, terja eh, reformo eh, gospodarjenja z površinami v Evropi. Zato pozdravljam eh, pač avtorje te analize uh, dva avtorja sta, to sta gospa Silvia Kej in gospod Jonathan Posh. Eh, tako kot je običaj, pred razpravo bomo najprej prisluhnili našima strokovnjakoma, na to pa bomo razvili razpravo na temo. In vidva boste odločata, po katerem vesnem redu boste spregovorila. Torej, izvolite, eh, izvolite gospoda. Thank you very much. And uh, first of all, we would like to extend our thanks. Hvala lepa. Najprej bi se rada zahvalila odboru Agri, da ste posvetili čas eh, tej temi prilašanja kmetijskih zemljišč. Hvala lepa, da je Transnational Institute lahko izdelal študijo o tej zelo zanimivi in pomembni temi. Ime mi je Silvija Kej, naj se predstavim, sem raziskovalka v Transnational Institute. To je mednarodna organizacija, ki se ukvarja s številnimi politikami. Ukvarjamo se z lasništvom zemlje, z upravljanjem lastnih virov in tako naprej. Morda bi se moj kolega nakratko predstavil, kajti skupaj bova predstavila študijo. Dobar dan vsem, jaz sem raziskovalec na centru TNI In uh, tukaj sem z vami, da spregovorimo o, o problemih z kmetijskimi žemlišči v Evropi. Making, uh, to Ena ključnih stvari, o kateri bova danes govorila, je sledeče. Uh, Eh, mislim, da je prelaščanje kmetijskih zemljišč nekaj groznega. To pa je povezano tudi s drugimi stvarmi, naprimer z dostopom do eh, kmetijskih površin in pa do nadzora nad njim in vse eh, to zahteva nov pristop do upravljanja za zemljišči v Evropski uniji. Ampak predem prideva k temu, ne predstavim strukturo predstavitve. Najprej bi rada predstavila nekaj a, predhodnih a, dognanj. Govorila bova o tem, kakšen obseg ima prelaščanje kmetijskih zemljišč v Evropski uniji. Potem bova opredelila poglavitne motorje za, za prelaščanje zemljišč, kajti um, uh, ti motori so omogočili prelaščanje kmetijskih zemljišč. Potem bova ta pojav povezala tudi z drugimi perečimi vprašanji. Spregovorila bova o koncentraciji kmetijskih zemljišč v Evropski uniji. Uh, In na končno bova predstavila tudi nekaj priporočil in možnosti, kako bi lahko spremenili in ustavili ta trend eh, prilašanja kmetijskih zemljišč. Torej, najprej bom predstavila nekaj um, dognan. Ampak preden se tega lotim, naj podam še nekaj metodoloških pripomb ne bom se spustila v podrobnosti, kajti nekatere stvari gotovo že poznate. Ampak, eh, ko sva se ukvarjala s to temo, sva se soočala s številnimi izzivi. Imamo različne opredelitve prilaščanja kmetijskih eh, zemljišč. Gre za vprašanje, kaj je zakonito in kaj je nezakonito. Potem je tukaj eh, pomankanje preglednosti, transparentnosti. Eh, potem um, pogosto se osredotočamo v razpravi na to, da tujci uh, pridobijo uh, eh, lasništvo nad uh, zemlišči. Imamo, pogosto so to tujci, pogosto pa igrajo pomembno vlogo tudi domače elite pri prilaščanju in pri prevzemanju zemlišč. In včasih imamo občutek, da je Evropa varna pred prilaščanjem kmetijskih zemlišč. Ampak to ni res. Ta študija je, upam, uspela popraviti ta napačen vtis, kajti do prilaščanja prihaja v Evropski uniji, vključeni so evropski akteri, evropski kapital in to gre potem na škode evropskih državljanov. Torej, v kontekstu najne študije sva izdelala opredelitev eh, prilaščanja in to je eh, usedreno v evropski kontekst. Želela sva izdelati evropsko perspektivo eh, za prilaščanje kmetijskih zemlišč. Prilaščanje kmetijskih zemlišč v Evropi je vključeno, eh, vključuje nakupe, ki presegajo proporcije Evropske unije. In uh, sedaj prihaja do velikih uh, obratov, ki uh, obje, obsegajo tisoče uh, hektarjev. Tukaj gre tudi za vprašanje, kdo uporablja zemljo, za koliko časa in za kakšne namene. Prilaščanje predstavlja tudi dodatno gospodarsko silo. kajti zemlja se koncentrira v rokah posameznikov. Včasih to spodbujajo države za dobrimi političnimi povezavami, včasih to uživa podporo vlad. In eh, tukaj so tudi um, prakse, kako bi obšli uh, predpise. Prilaščanje kmetijskih zemlj zemljskih zemljišč predstavlja tudi eh, velik razkol z eh, sistemom eh, oziroma z modelom družinskih kmetijskih obratov v Evropski uniji. Rada bi vam predstavila torej nekatere predhodne dognanja v zvezi s to študijo. Najprej, kar se tiče obsega prelaščanja v Evropske uniji. Pogledala sta si številne baze podatkov, mednarodne baze podatkov, ki zbirajo podatke, eh, ki veljajo za celotni svet. Ampak um, prilaščanje pogosto manjka v teh mednarodnih bazah podatkov. Vključeni so tuji investitorji. Um, imamo um, bazo podatkov Land Metrics, um, in iz te izhaja, da je prilaščanje zauzemalo marca leta 2015 v Evropski uniji 166,359 hektarjev. Ampak um, to ne vključuje celotnega obsega prilaščanja kmetijskih zemljišč v Evropski uniji. Kajti pogledala sta si še dodatne dokaze in sicer um, iz raziskovalnega uh, projekta Factor Markets Potem sta si pa pogledala tudi 13 študij, eh, ki se nanašajo na posamične države, ki so bile združene v knjigi, to je objavil TNI, Hands of the Land. In vse to so primeri, ki so izuzeti iz uradnih baz podatkov. Ne vem, podam samo okus. Eh, potem, naprimer, tu so eh, žepne pogadbe v, na mačarskem. Nekateri viri ocenjujejo, da gre tukaj celo za en milijon zemlišč, ki eh, so se nakupili se strani tujcev ali pa tujih eh, podjetij v zadnjih desetletjih. Na polskem, naprimer, pa eh, so navitezni kupci. To so polski državljani, to so pogosto majhni kmetovalci, ki, ima, ki izpolnjujejo pravne uh, uh, pogoje za to, da lahko kupijo zemljo ampak potem gre to v tuje roke, čeprav tujci ta hit na polskem sploh ne smejo kupovati zemlje. 200 tisoč hektarjev zemlje so kupili tuji um, uh, kupci preko teh navideznih kupcev na polskem in sicer v eni regiji na polskem. Torej, kmetis, eh, prilaščanje kmetijskih zemlišč um, v statistikah ni zajeto in uh, ni zajeto v uradne baze podatkov. Sektor market pa pravi, da je to pojav, ki je um, mnogo večji problem, kot je videti. Potem, kar se tiče obsega prilaščanja kmetijskih zemljišč, prilaščanje v Evropski uniji je neuravnoteženo. Zlasti, ampak ne izključno se to dogaja v vzhodnoevropskih državah članicah. Našli smo dokaze za to, da se to dogaja zlasti eh, na Mačarskem, v Romuniji, v Bolgariji in do neke mere tudi na Polskem. Kar se tiče narave teh eh, zemljiških nakupov, smo ugotovili sledeče številni vključujejo nove akterje, tako iz finančnega sektorja, tukaj govorimo naprimer o velikih eh, bančnih skupinah ali pa o velikih eh, zavarovalnicah, potem o eh, podjetjih zasebnega kapitala, govorimo tudi o posamečnih trgovcih. Tukaj pa so vključeni tudi zemliški posredniki, bozni posredniki. Pogosto pa so to tudi domače elite, ki potem to posredujejo. Kot sem že prej omenila, številni nakupi vključujejo ustvarjanje velikanskih agroholdingov. Naprimer, največji nakup v Romuniji, tukaj gre za libanonsko podjetje, vključuje ogromno hektarjev zemlje. Pripričana sva, da bi lahko prilaščanje opredelili kot pojav, ki je še omejen, ampak se širi. Eh, prilaščanje je v primerjavi z Afriko, naprimer, še vedno majhno, ampak to prilaščanje se počasi širi, kajti če tega ne bomo nadzirali in spremljali, potem se to lahko izredno razširi. Kajti prilaščanje se dogaja tudi na mejah Evropske unije oziroma zunaj meja, naprimer v Srbiji. To pa je povezano tudi z koncentracijo zemlišč v rokah posameznikov. To je morda eh, bolj eh, generičen trend eh, koncentracije zemlišč in to je problem, ki zasluži našo pozornost. Prav tako kot prilašanje kmetijskih zemlišč. No, potem, Hvala lepa, Silvija. Zdaj pa se bom poskusil lotiti vprašanja regulativnega okvira in sicer eh, Evropske unije v zvezi z eh, vprašanjem zemljiških površin. Torej imamo štiri politike, ki imajo posredni oziroma neposredni vpliv na zemljiški režim. Torej najprej eh, notranji trg politike, okoljske politike in ne nazadnje tudi. <clears throat> teritorijalne politike. Kar zadeva notranji režim, eh, je treba upoštevati predvsem SKP. V okviru SKP, katere so povezave med SKP in pa kmetijskimi zemlišči, vpliv je bil eh, dokazan v številnih študijah zadnja leta, in ugotavljamo, da so učinki strukturni in tudi zelo uh, relevantni. Večkrat je bilo povedano, da uh, Evropska unija nima pristojnosti nad kmetijskimi zemljišči, ampak kar sedeva kmetijska zemljišča z učinki so pa uh, res občutni. Odkot torej ti vplivi? Najprej iz porazdelitve neposrednih plačil, ki se vežejo na kmetijska zemljišča. O tem uh, so se pogovarjali tudi ob reformi nove SKP, ampak načela so ostali nespremenjena. SKP lahko vpliva na številne vidike, najprej kar zadeva uh, velikost uh, kmetije, vrsta proizvodne, uh, površine, ki so namenjene različnim kulturam in pa tudi dejstvo, da uh, se včasih lahko kmeti odločajo za oddajanje svojih zemljišče. Če si ogledamo to razpredelnico, bomo videli, uh, da uh, pač SKP ki, eh, ki je neposredno vezana na upravičence, to znaša približno en odstotek. Pri eh, Romuni pa eh, en odstotek vseh kmetovalcev je, pravzaprav uživa kar 51 odstotkov vseh koristi iz SKP. Kateri so rezultati vsega tega? Prvič, večja je kmetija, bolj uh, uživa koristi iz Evropske skupine skupne kmetijske politike. Torej, veliki eh, kmetje pač imajo eh, prevladujoči položaj na tem trgu. Prihaja torej do zmanjšanja majhnih kmetij v Evropi. Tako kot vidite iz eh, tega grafa, boste videli, da v letih 2003-2005 so majhne pač, kmetije izgubile približno po 5 hektarov vsako leto, medtem ko večje kmetije se širijo vsako leto. In to zaradi uh, zaradi uh, pragov, ki uh, so bili določeni v okviru uh, neposrednih izplačil SKP. Gre torej za neko obliko neposredne konkurence. Tretja točka pa zadeva industrijski model, ki ga spodbuja SKP in eh, postopoma ugotavljamo pomankljivosti tega industrijskega modela. Večkrat eh, gre za zelo specializirane modele, in, eh, ki terjajo veliko odpornosti na trgu, ne ustvarja nova delovna mesta na, na podeželju. In od tod uh, tudi uh, vse posledice, ki izhajajo tudi iz uh, podnebnih sprememb. Ključno bi bilo torej ponovno uravnotežiti izplačila iz SKP in to v korist učinkovitih in dobro organiziranih malih kmetij, ki zagotavljajo celo vrsto prednosti, predvsem z vidika ustvarjanja delovnih mest, proizvajanja pridelkov z visoko dodano vrednostjo in tudi ohranjanja okolja in um, pozitivno vplivajo tudi na uh, vse vidike, ki so povezani z uh, naravovarstvom. Zdaj pa se bom lotil druge politike, ki vpliva na uh, kmetijska zem, zemljišča, to je uh, notranji trg. In sicer uh, na zemljo gledamo kot na uh, dobrino, na nepremičnino in to je bilo potrjeno tudi z razsodbo Evropskega sodišča. Uh, se pravi, da se lahko zemlišče, eh, lahko zemlišče odkupi katerikoli evropski državljan in kateri je glavno načelo notranjega trga, to, da odstranujemo omejitve, eh, ki omejujejo obtok ljudi, dobrin, kapital in stori, kapitalov in storitev. In zemlja se torej spremeni v neko blago, in, ki ga damo na trg enostavno torej logika trga pa ne more biti edino načelo, ki velja za to vrstna zemljišča, kajti teh zemljišč je na razpolago samo omejeno število. To je torej negativno škodljivo za zemljiške površine. Nasprotno, zemlja je določeno območje in ima torej tudi socialne okoljske plati, ki jih je treba spospotovati. Besedo predajam ponovno kolegici Silvi. Torej, temeleč na tem, kar je Donatan ravno kar povedal, se moramo postaviti vprašanja o prerasporeditvi zemlje in ali je to na notranjem trgu optimalno. Če si pogledamo prerasporeditev zemlje v Evropski uniji, potem opazimo veliko stopno koncentracije zemljišč v Evropi. To, je, to so izračunjena podlagi statistik Eurostata stopna koncentracije v zemlji je takšna, da en odstotek eh, obratov nadzira 20 odstotkov zemljišč, 3 odstotki nadzira 50 odstotkov zemljišč in 80 odstotkov ehm, eh, obratov nadzira 14,5 odstotkov zemljišč. To je zelo nedemokratično in to je v nasprotju z strukturnim ciljem Evropske unije o razpršenem lasništvu. To uh, ustvarja tudi številne probleme v kmetijstvu Evropske unije. Tudi podatke o tem najdete v naši unajni študiji. Prihaja do velikega upada majhnih obratov. Med 2003 in 2010 je, uh, se je uh, število obratov po 10 eh, hektarov znižalo za 25 odstotkov. To je problem za uh, mlade kmetovalce. To pomeni izgubo možnosti v, uh, podeže, na podeželju. Uh, To je povezano tudi z erozijo tal, z degradacijo tal, to pomeni tudi izgubo biološke raznovrstnosti. In to ogroža tudi eh, suverenost oziroma samo preskrbo Evrope z hrano. In eh, pojavlja se vedno bolj model, ki ga eh, poganja izvoz. Mislim, da to predstavlja neposredno, latentno, če ne neposredno grožnjo imamo naprimer eh, velika mm, korporativna kmetijska podjetja. In eh, ta so bolj odporna pred eh, nezmožnostjo plačevanja kot pa majhni obradi. Na obratih se lahko naprimer nabirajo dolgovi in to lahko sproža tudi možnost, da bo počil eh, nepremičninski mehurček. Kaj se bo zgodilo, če tega ne bomo omejili? Nimamo naprimer sistema zgodnega obveščanja za to, da bi lahko spremljali eh, dogajanje. Potrebovali bi eh, podatke o, o, o obsegu prilaščanja kmetijskih zemlišč. Tega nimamo. Zato smo izdelali priporočila, so se izdelala priporočila, je kampesina to podpira, eh, predlagava, da bi imeli urad za opazovanje zemlje. Imeli bi tudi kataster, ki bi izbiral nove podatke, ki so povezani z vzorci lasništva. In pa um, tu bi zbirali tudi podatke o odnosu med eh, tistim, ki upravlja zemljo in med lasništvom. Pripričana sva, da bi bil to lahko pomemben korak v smeri tega, da bi imeli resnično evropsko bazo podatkov, ki bi bila pomembna in eh, ta bi potem govorila o uh, eh, lasništvu nad zemljišči v Evropski uniji. In še vedno ni mogoče dobro omejiti eh, načela eh, svobodnega pretoka kapitala. Eno najnih priporočil je tudi to, da bi lahko države članice poglobile te omejitve, zato da bi se države članice lahko bolje soočale s problemom prilaščanja kmetijskih zemljišč ki je bazi sur deux. To poročilo temelji na številnih drugih poročilih v Evropi in torej beležimo določeno zakonodajno vrzel v Evropi. Direktiva o, o odgovornem upravljanju o, zemljiških površin. O, je eh, sicer legitimna, ko govorimo o socialnih premikih, ko govorimo o mednarodnih organizacijah, o odnosih eh, tudi eh, z državami članicami. Ta, to besedilo je bilo sprejeto in Evropska unija si prizadeva za ovrednotenje teh smernic vsaj na ravni Evropske unije. Med temi kriteriji, kriteriji najdemo tudi posvetovanje z eh, prebivalstvom eh, in upoštevanje eh, tudi najbolj občutljivih slojev prebivalstva v Evropi. To poročilo dokazuje, da mali kmetovalci lahko veljajo kot posebno ogrožen sloj kajti ni jasnih pristojnosti na tem področju med evropskimi institucijami in državami članicami. To je vprašanje, ki nas zaskrbljuje in torej pozivamo vse, da dokažejo politični pogum in prevzamejo te odgovornosti. Predlagamo vrsto instrumentov, ki bi jih lahko sprijeli in ki so priporočila in predlogi. Torej eno priporočilo bi bilo to, zato da bi opredelili politične cilje, ki naj temelijo na direktivah o zemljiških površinah. Potem je treba upoštevati tudi napredek na sektorskih področjih, v sektorskih politikah, zato da bi ti cilji bili lahko trdni, robustni in po možnosti celo zavezujoči. Potem predlagamo tudi vrsto Torej v okviru nove SKP smo predlagali tudi določene zanimive ukrepe, ki bi jih lahko uporabili za to, da bi a, spodbudili a, boljšo razporeditev in razpršitev zemlišča, zato da bi bolje a, uporabili tudi določene opcionalne a, ukrepe. Torej povezava bi lahko imela zelo zanimive učinke. Zato bi želel tudi, poudariti tudi redistributivna plačila, bi, kar bi omogočilo, da prvih hektar gospodari v kmetijah bi pridobili torej določeno višji, določen višji eh, prispevek. Eh, in potem tudi, kar zadeva postavljene zgornje meje pri 150 tisoč oziroma 100 tisoč evrih na leto, potem eh, tudi, eh, tudi dejstvo, da večina zemljišča v vzhodnji Evropi je izključena iz morebitnih prispevkov iz SKP, lahko bi tudi ob finančnem pregledu leta 2017 zagotovili določene spremembe in naslednja reforma SKP pa je predvidena navedena v letu 2020, ampak morda že zdaj bi morali začenjati razmisliti, razmišljati o teh spremembah. Euh, naj zaključim torej in eh, naj povdarim, da to poročilo želi spodbuditi sprejemanje ustreznih eh, ureditev eh, strani držav članic, zato bi bilo dobro, da Evropsko sodišče pokaže določeno fleksibilnost in omogoči državam članicam, da sprejmejo. Uh, ustrezne ureditve, zato da spodbudimo tudi dobre prakse med državami članicami, ki se že obstajajo in ki so podrobno opisane v poročilu. In eh, naj še dodam, da eh, katere so glavni izzivi, moramo torej najprej opredeliti glavne pomankljivosti v eh, načinu gospodarjenja z zemlišči tako na evropski ravni kot na, državi, na ravni držav članic, ki nosijo določeno odgovornosti v zvezi s tem. Je treba tudi priznati, da zemlje ne moramo govoriti Eh, upravljati samo eh, in izključno v skladu z gospodarskimi načeli, kajti to je mm, vrednota, ki eh, zajema tudi socialne in okoljske vidike. Hvala. Bardzo dziękuję. Bardzo ciekawa prezentacja. Hvala lepa za te zanimivi predstavitvi. prav gotovo a, eh, bodo imeli poslanci in poslanke veliko vprašanj na to temo, morda bi jaz lahko pričel. Naj a, eh, vam najprej čestitam, seveda. seveda. E, ta študija je zelo zanimiva, predstavitev je bila zelo prijetna, ampak želeli bi vedeti, kateri so viri za pripravo tega dokumenta. Kajti vse to ima določeno politično težo, zato je treba, zato se, po, se nujno postavlja to vprašanje, katera je podlaga, kateri so viri za te podatke. In drug vidik, ki ga želim izpostaviti. Problem ocenjevanja instrumentov Eh, ki, eh, do katerih bi lahko imela eh, Unija dostop. Torej, katere instrumente pa naj prepustimo državam članicam? Soglašam z vami, gospa. O tem, da zemlja ni značilni gospodarski produkt, neko navadno blago, s katerim lahko trgujemo, ampak kako Eh, naj raztolmačimo določene, eh, določena načela, ki eh, so se že uveljavila na trgu z kmetijskimi zemljišči. To je vprašanje za številne države članice, tudi vprašanje koncentracije lasništva nad kmetijskimi zemljišči. Ampak naj izkoristim ta privilegij, ki ga imam kot predsednik v tem odboru. Eh, ampak sem si kar eh, jaz eh, prilastil to pravico, da eh, naj kot prvi spregovorim. Izvolite, gospa poslanka. Hvala lepa, imam čas, da lahko prva spregovorim. Gospa Neuchel. Tudi sama bi se vama rada eh, lepo zahvalila za vajno predstavitev. Včasih imamo občutek, da pogosto pozabimo na malenkosti. Eh, te pa so v resnici zelo pomembne. Naprimer, prerasporeditev zemlišč. To ste zelo dobro opredelili, kajti ta se je prikradla v Evropo. To je različno od države članice do države članice. Ampak mislim, da je to predstavlja zelo negativen vpliv na evropsko družbo. Ne najdem niti ene pozitivne stvari. Ni dobro, da vedno manj ljudi nadzira več zemlje, kajti to je enoznačno slabo, če se zemlja koncentrira v rokah nekoga. Omenila sta tudi neposredna plačila in tukaj je še vedno tako in zanima me vajna ocena. Namreč neposredna plačila um, gredo uh, eh, skoraj da izključno neposrednim lasnikom. Za neposrednimi plačili torej spodbujamo prilaščanje kmetijskih zemljišč. Kmetici, ki so potem odvisni od zakupa, so potem v položaju, da nimajo nič od plačil, ki jih dobijo od Evropske unije, kajti ta denar gre potem lastnikov. Kako vidite vi ta položaj? kako bi lahko zagotovili oziroma koliko denarja pristane v uh, žepih um, kmetovalcev in koliko denarja se steka k lastnikom, ki potem kupujajo, si prilašajo nova zemlišča. Ja, Hvala lepa. Zahvaljujem se vama za predstavitev te študije, gospod Hojzling. Prilaščanje kmetijskih zemlišč je za številne nekaj, kar se dogaja v Afriki in v Aziji. Uh, Ampak do sedaj eh, to v Evropi sploh ni bila tema in za to študijo uh, smo ugotovili, da moramo to vrstiti na dnevni red v Evropski uniji, kajti prihaja do prerasporeditve uh, eh, lasništva v EU in to je evropska tema. In sedaj iz te študije izhaja, da moramo nujno ukrepati. Baza podatkov je zelo omejena. In prav vam dam, kar najprej potrebujemo, je preglednost. V vseh državah članicah je treba zagotoviti, kdo ima v rokah zemljo. Zato, da se bomo najprej sploh zavedali, kakšna je koncentracija zemlje. In potem je tukaj še drugo napeto vprašanje, kako se bomo odzvali, in to ste tudi omenili, kako se bomo odzvali na to, da kapitalske družbe da kupujajo denar, pa ne zato, da bi tam kaj predelovali, ampak zato, ker je to finančna investicija. Torej, kako naj se odzovemo na to? Ali naj zemlja ostane um, tistemu, ki zemljo obdeluje? Kako bi lahko to zagotovili? Kako naj ukrepamo? Omenili ste Polsko in Mačarsko. Kajti preko navideznih uh, trgovcev je tam prišlo do prilašanja kmetijskih zemljišč kako bi se lahko upletla Evropska unija. Tukaj imamo nacionalno zakonodajo, ki pa se ni dosledno izvajala. Torej, kako bi se lahko vključila Evropska unija? Mislim, da potrebujemo več informacij, kako potekajo postopki, kakšno grožnjo to predstavlja in kako bi se lahko politično temu zoprstavili. Vprašali ste se, ali je to vprašanje nacionalnih držav članic ali Evropske unije. Jaz bi odgovoril, da je to zadeva, ki zadeva Evropsko unijo. Kajti mi smo tudi prispevali k eh, pospešitvi tega postopka. Kajti še enkrat bi morali razmisliti o neposrednih plačilih. O neposrednih plačilih smo imeli dolgo razpravo. In eh, komisija je predlagala, naprimer, omejitev 300 tisoč evrov Takrat te teme se moramo znova lotiti. Kajti mi spodbujamo postope koncentracije preko neposrednih plačil. Mislim, da potrebujemo zgorno mejo, kajti sicer bodo podjetja imela dobiček od tega, ki so že in tako velika. Torej, te razprave se moramo znova lotiti. Prosim bi tudi druge politične skupine, da to ponovno vključimo na dnevni red. Morda bi morali izdelati na to temo tudi poročilo na lasno pobudo zato, da bi to temo uvrstili na politično agendo. Naša politična skupina bi to zelo podprla. Dobro bi bilo, če bi se s to temo naprej okvarjali, kajti ta študija vključuje toliko eh, brizantnih podetkov, da res zasluži, da se s tem okvarjamo, naprimer v obliki poročila na lasno pobudo. Hvala. Pani posel Hojbuš. Hojbuš. Hvala lepa. Zelo sem vesela, da smo dobili to študijo, kajti govorili ste o različnih eh, vidikih tega problema. In iz tega ste poskušali izdelati tudi priporočila za Evropsko unijo. Poskušala sta tudi predstaviti, kako bi se lahko odzvala Evropska unija. Kajti imamo prost pretok zemlje, in Evropska unija nima tako neposrednega dostopa do kakšnih predpisov. Ampak, če si pogledamo stanje okolja, če eh, si to pogledamo iz vidika teritorijalne koherence, potem eh, ste iz tega vidika res pokazali naše možnosti. In hvala za to. Problem je res velik in najti moramo okvir, kako bomo to v Evropi skupaj upravljali. Pravzaprav imam neskončno veliko vprašanj, ampak rada bi se umenila, omejila na dve, tri vprašanja. Ob koncu poročila ste omenili tudi prostovoljne smernice. In moje vprašanje bi bilo, kako poznane so te prostovoljne smernice v Evropi? Ali jih javnost pozna? Predvidevam, da ne prav dobro do kakšne mere države članice te smernice eh, upravljajo, eh, že uporabljajo. 125 držav je te smernice podpisalo, ampak to seveda ne pomeni, da 125 držav te smernice tudi uporablja. Zanima me, ali ste si pogledali, kako eh, države članice Evropske unije te smernice že uporabljajo. Potem ste omenili bazo podatkov Land Matrix tukaj govora o 4,3 milijonov hektarjev. Ukrajina in Rusija sta bili tudi vključeni. Ampak, če nekoliko pa brskate podatkih, potem najdemo tudi različne številke. Dajali ste, da primankuje podatkov. Zanima me, ali ste si to pogledali tudi v določenih časovnih trenutkih. Ali ste si pogledali položaj pred in po finančni krizi? Ali se je prilašanje kmetijskih zemljišč okrepilo po finančni krizi? Ali pa je bil to nek um, kontinuiran trend v zadnjih 15 letih? In dovolite še zadnje vprašanje. V svojem prispevku ste govorili tudi o prerasporeditvi. Torej, govorili ste o tem, da 3 odstotki obratov posedujejo 50 odstotkov zemljišč. Kakšna je tu sestava? Ali so to agrarni holdingi? Ali so to evropski ali tuji vlagatelji? Ali imate podatke v zvezi s tem? Ali so to morda zgolj ocene? Sedaj bom zaključila. Hvala lepa. Pan posel, des, Hvala lepa. Hvala, gospod Desen, hvala lepa za to predstavitev. To je tema, s katero se moramo več ukvarjati. Ali ste ocenili vplive prilaščanja kmetijskih zemljišč? Ampak ali ste si pogledali tudi socializem, ki je kmetovalcem pokradel ogromno zemlje? Še danes trpimo za vplivi socializma. Kajti vplivi se čutijo do danes v Nemčiji imamo zelo dober zakon, pa vendarle ta zakon ni preprečil, da bi prišlo do koncentracije zemlje. Naprimer v, a, a, na Pomorjanskem. Mislim, da je treba zadevo pogledati iz različnih vidikov. Dejali ste, da so da v Romuniji do 5000 evrov, eh, da, da v obrati v, Rom, v Romuniji do 5000 evrov sploh ne dobijo nobenih plačil, ampak to je problem. Pri nas tudi majhna, majhni obrati dobijo plačila. Tako je bilo to tudi mišljeno. In v Nemčiji smo sklenili, da dobijo denar tudi majhna podjetja do 30 hektarov. Tukaj gre za 2000 evrov, ki jih ta podjetja dobijo dodatno in to je zelo pozitivno za majhne kmetovalce. Na Bavarskem imamo v glavnem majhne obrate. Pred kratkim sem bil, sem bil v Turingnu in pogledal sem si eh, mlečni obrat za 800 kravami. Tukaj gre za 3500 hektarjev. Če pa vidim, da Eh, ta zemlja eh, pripada 261 imetnikom, ki so skupaj zgradili hlev. To pomeni, da en lasnik nima niti treh krav. Tudi take oblike obratov moramo upoštevati, kajti tukaj ne gre za velik obrat, ampak tukaj gre za 100, 261 kmetov, ki skupaj upravlja takšno, eh, takšen kmetovalski obrat in te moramo obravnavati drugače. Vem pa tudi, da če bomo uvedli zgornjo mejo in o tem smo razpravljali pri reformi eh, SKP-ja in v Nemčiji smo se odločili za dodatek. Res pa je, da je moč eh, te predpise obiti, kajti eh, podjetja lahko iz pravnih razlogov enostavno spremenimo. Torej, vpliv takšnih ukrepov je majhen. Kako pa si predstavljate urad za opazovanje? O tem ste spregovorili, kajti sam sem načeloma proti ustanavljanju novih inštitucij. Lahko pa bi si predstavljal, da bo generalni direktorat Agrar ustanovil uh, službo, preko katere bomo lahko to opazovali. Mislim, da bi morala Evropska komisija ukrepati. Morda bi lahko dobili sklep, da bi. Eh, države članice, naprimer, poročale, kaj se dogaja v državah članicah, tako da bomo razpolagali za novimi informacijami in tako da bomo lahko vedno izvedeli, kako um, eh, tuji kapital in pa tuji investitorji kupujajo zemlišča, kajti mislim, da je to slabo za Evropo. Hvala lepa. Ja bi imel prošbe, a bi si še Państwo morda navet. Hvala lepa. Uh, imel bi kratko vprašanje. Želel bi, da da uh, izpostavimo tudi eh, romunski problem. Mislim, da eh, mali obrati niso dejansko izključeni iz te pomoči in torej k temu bi se rad povrnil. Zdaj pa je na vrsti gospod Buda, oziroma gospod Buda bo o tem uh, spregovoril kasneje, zdaj pa gospod Tarabella. Hvala lepa. Omenili ste direktna plačila v Romuniji majhni kmetovalci dobijo subvencije v Romuniji. To ni problematično. Govornika pa sta govorila o koncentraciji zemlišč v rokah velikih investitorjev. Tudi to je res. In ne govorimo samo o libanonskih investitorjih, ampak o celem svetu. In ob tem se moramo vprašati, kam gre pravzaprav denar. Denar ne gre v roke majhnih kmetov, ki bi morali od tega imeti koristi, ne gre v roke velikih investitorjev. Zato se moramo tukaj ogledati možnost razvoja evropskih politik za trge zemlišč. Tega ne moremo prepuščati uh, samovoljnemu upravljanju. Uh, v prihodnosti bo treba te trge regulirati. Če tega ne bomo naredili, se sami sebe eh, spodkopavamo. Ljudem dajemo plačilo za to, da bi ohranili majhne kmetije, ampak ta denar gre potem nekam drugam. Tako da v tem smislu bi morali kot parlament ne mudoma ukrepati. Kaže, drobni rodnici otrimujo Hvala lepa. Torej, če sem pravilno razumel, majhni obrati prejemajo to pomoč. Zdaj pa na vrsti gospod Tarabela, izvolite. Merci, Hvala, predsednik. Z veseljem eh, govorim po gospodu Desu, kajti če je res, da je bila Evropa razdeljena na dvoje leta 1945 in če je res, da je komunizem pričel s prilaščanjem eh, zemlišča, je pa res, da dan danes v Združeni Evropi, v demokratični Evropi je vsekako zdaj kapitalizem tisti, ki spodpihuje eh, ta pojav, ki velja za cel svet, za Afriko, Južno eh, Ameriko, Azijo, Evropo. Problem obstaja tudi nedvomno v Romuniji, kajti. Verjetno se bo proizvodnost neverjetno povečala v naslednjih letih v Romuniji, zemlje so zelo plodne in določene dejavnosti bodo prav gotovo zagotovile velike zaslužke določenim investitorjem, predvsem na podeželju. To je res tudi danes v Belgiji, kjer mali kmetje zapustijo zemljo, potem včasih to odkupijo sosedje, ampak najpogosteje veliki koncerni, agrarni koncerni, ki eh, pravzaprav niso več strukture po meri človeka. Torej, vprašanje je zelo enostavno in gospod Pš se je že dotaknil tega. Imeli smo zanimive mehanizme za prerasporeditev sredstev, eh, zgornji prag ni bil uspešen, jaz sem predlagal nekaj umestnika na 200 eh, tisoč evrov z degresivnostjo, to sem predlagal komisiji, ampak to z dvema glasovoma je, je bilo zavrnjeno na plenarni plenarnem zasedanju. Na tak način bi zagotovili boljšo prerasporeditev sredstva. Ampak v zvezi s tem, ali ne mislite, da v trenutku, ko so a, a, trgi pravzaprav brez vsakršnega nadzora, a, torej a, gre za neke vrste skrajni kapitalizem, kaj mislite, kaj se bo dogodilo? A, ta, a, to veliko nihanje a, e, cene je sovražnik kmetijskih a, a, naložb ali ne bi lahko tega pomankanja a, reguliranja a, odtehtali a, z a, e, določenimi pomočmi. Naprimer, ko je cena tone žita na 250 evrov, verjetno ni potrebno imeti dodatnih a, pomoči. To je bilo v letu 2010. Ne služi torej, v tem primeru evropska pomoč za take trge, ampak bi morali pomagati tistim uh, sektorjem, kjer beležimo pa velike, velika krčenja cen, naprimer na področju mleka. In uh, torej, kaj pa združevanje zemljišč, recimo, kaj se dogaja pri velikih uh, svetovnih proizvajalcih v uh, eh, zrunih državah, v Braziliji. Uh, mi uh, smo edini tisti, ki, uh, raz, ki razvežemo svežnje in ne plačujemo veliko večje cene STO-ju in se držimo njihovih nagodil, tako posrečamo težave uh, kmetovalcem. Hvala lepa, gospod Tarabela. Eh, trenutno še eh, vam, vas nisem omejeval pri vaših prispevkih, ampak zdaj bi vas opozoril, da se po možnosti držite dveh minut in ne treh minut. Hvala. Ja, htjel bi odnijeti še do vepovedi pani, pani Kaj, ki. Ktora porušila eh, problem. Hvala lepa. Uh, naj se navežem na to, kar je povedala gospa Kej, ki je omenjala uh, nezakonite nakupe na polskem. Res je, da na polskem imamo uh, zakonodajo, ki uh, ščiti dostopanje do lasništva polske kmetijskih eh, zemlišč eh, pred eh, pač nakupom velikih površin strani tujcev. Ampak tako kot tudi vi ugotavljate, imamo veliko tujcev, ki kupujejo naše površine, to prek slamnatih podjetij naprimer in podobno. Govorili ste o 200 tisočih eh, hektarjih in eh, ste izpostavili, da je to pojav, ki prizadeva predvsem <clears throat> zahod eh, na Polskem. Prosil bi vas, da nam nakažete vire, ki so vam omogočili, da ste postavili te statistike. Vsako leto se polski parlament posveča temu, minister za. Tuj, za zunanje zadeve, predloži tudi poročila o, o odkupu zemljih strani e, tujcev in vsakič, ko sem temu prisluhnil, je minister navedel samo po nekaj 100 hektarjev, vi pa ste omenjali številko 200 tisoč hektarjev, torej res bi e, rad slišal, odkot e, ste dobili te podatke. Hvala. Hvala, gospodine predsjedniče. Pogledala sam vašu studiju i vidim da u njoj nemate podatke za Hrvatsku, pa me zanima kada možemo očekivati da... Hvala lepa. Nisem zasledila nobenih podatkov o Hrvaški, zato me zelo zanima, kdaj bomo imeli kakšne podatke o Hrvaški, ki je ne nazadnje že nekaj let ponopravna članica Evropske unije. Zastavili ste vprašanja, za katera so pristojne nacionalne vlade posameznih držav. Pravzaprav gre za upravljanje z zemljiškim, z eh, zemlišči in eh, to naj bi države članice same urejale. Na Hrvaškem smo po razpadu Jugoslavije spremenili zakonodajo, majhni kmetje so spet dobili svoja zemlišča, ampak Sedaj pa se soočajo z naslednjimi problemi. Ta zemlišča namreč uh, niso bila ustrezno oskrbovana v tem umestnem času, zato sedaj več niso uporabna. Ta zakonodaja je bila osnova za prerasporeditev zemlišč po propadu kapitalističnega sistema in na koncu se je izkazalo, da so veliki obrati lahko bolje upravljali ta zemljišča kot pa mali kmetje. Pogosto imajo ta velika podjetja sedaj tudi poščelinska podjetja, um, ukvarjajo se tudi z živinorejo in imajo v lasti veliko količino zemljišč. Um, potem jim je skozi neko novo zakonodajo bilo omogočeno še več zemlišča in eh, vse skupaj se je še bolj skoncentriralo v rokah posameznih velikih podjetij. Zato se moramo vprašati, ali želimo skupno kmetijsko politiko res definirati skozi manjše obrate. Če to želimo, potem moramo nacionalnim državam pri tem pomagati. Če ne bi bilo majhnih kmetij, tudi ne bi bilo več življenja na eh, podeželju. Podeželje bi izumrlo. To vsi vemo. Kmetje niso pomembni samo pri ekologiji, pri podeželju, tudi prehranjevati se mora in zato zaradi takšnih ljudi ostaja življenje na podeželju. Vse to moramo upoštevati pri upravljanju teh zemljišč. Na Hrvaškem majhna družinska. Majhne družinske kmetije več niso sposobne preživeti, kajti to preprosto ni več možno. No, mm, na Hrvaškem se moramo vprašati tudi to, ali eh, sedaj želimo velika tuja podjetja ali eh, velika domača podjetja. To je pravzaprav nepomembno vprašanje. Problem je v tem, da majhne kmetije enostavno izumirajo. Dank, ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich für Ihre Studie. Das ist... Hvala lepa. Zahvaljujem se za vašo študijo. Jaz sem že 35 let um, dejavna na kmetiji in vem, da je vedno prihajalo do spreminjanja posameznih struktur, do strukturnih sprememb. Mi smo prej imeli 80 hektarjev, sedaj imamo 70 hektarjev. Ali me ne slišite? No, no translation. It's okay. Eine Familie muss auch Geld ja, eh, družina mora zaslužiti tudi denar, zato obrati rastejo. Res pa je, da se mora marsikje kaj spremeniti. V Nemčiji imamo uh, različno zakonodajo na področju upravljanja zemljišč, ampak to še ni dovolj za to, da bi lahko vse skupaj uravnotežili. Mislim, da bi morali znotraj generalnega direktorata Agri pripraviti vprašalnik za vse države, zbrati bi morali podatkovno bazo brez natančnega opazovanja posameznih držav sploh ne bomo mogli ukrepati. V nekaterih državah spodbujajo majhne kmetije, ponekod imamo še vezane premije, eh, pravzaprav skupna kmetijska politika sploh več ne obstaja. in res je, da moramo zaščititi tudi zasebno last kmetov. Se pravi, podatkovna baza, potem različne zakonodajne postopke je treba primerjati med seboj, eh, potem izračunati moramo, koliko zemljišča kmetje sami obdelujejo. Vse to so podatki, ki jih potrebujemo, zato da bomo lahko na podlagi tega sprejeli prave odločitve. Ko bomo enkrat to naredili, pa bomo se lahko začeli pogovarjati o dejstvih in eh, bomo lahko razmislili o tem, ali želimo ukrepati na evropski ravni. Gospod Denano, hvala predsednik. Zelo sem zadovoljen, da lahko prisostujem tej razpravi. Mislim, da gre za zelo tehne probleme. Moramo razvijati še dalje naše razmišljanje o teh vprašanjih. Gre za prihodnost Evrope, za teritorijalno ravnotežje Evrope, ampak gre tudi za prihodnost kmetijstva in celotnega podeželja, kot je povedal zadnji govornik. Mislim, da ta trend, ta težnja v smeri koncentracije e, je stvar, ki se moramo postaviti po robu. To prispeva tudi k um, dezertifikaciji podeželja. Moramo se boriti proti temu, kajti moramo ohraniti živo podeželje. Če izgubimo delovna mesta zaradi koncentracije zemlišča, bomo imeli manj sosedov. Eh, prav gotovo več hektarov, ampak manj sosedov, zato um, mora biti to zelo jasno, moramo se izogniti tem koncentracijam. Zakaj se vse to dogaja? Uh, ker ko je treba pač odstopiti zemlišče, kar prodajalec potrebuje seveda denar in torej samo veliki investitorji lahko razpolagajo s temi sredstvi. Torej moramo najti formule, ki naj omogočijo tem, ki odstopajo svoje zemlišče, da jih prodajo mladim kmetom, ki lahko ohranijo živo podeželje. Imam dve vprašanje, ki bi jih postavil oziroma na študijo. Uh, Prvo vprašanje, ali smo proučili vpliv um, zazidljivosti um, kmetijskih eh, zemljišč v predmestih. Eh, tako namreč pride od prehoda z, eh, z, z, z kmetijskega zemljišča na druge vrste eh, zemljišče v predmestih. In potem drugo vprašanje, ali smo si ogledali tudi učinek širjenja gozdov na kmetijska zemljišča, to je tudi drug naravni pojav, eh, ko pride do posaditve novih dreves, kar spremlja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 Hvala lepa, gospod predsednik. Gre za vprašanje tudi obsega. Morali bi pripraviti tudi um, poročilo na lastno pobudo glede na obseg tega problema. Na Poljsko se soočamo z velikimi težavami. Eh, v zadnjih eh, nekaj letih eh, Poljaki se začenjajo bati določenih praksa. In torej Poljska, Poljska zemlja od naslednjega leta bi lahko bila izpostavljena nevarnosti, da bi jo o, v velikem merilu odkupovali tujci. To je pravzaprav socialni problem ključnega problema. Poleg splošnih študij, ki veljajo za celotno Evropsko unijo in ki se osredotočajo na spremembe strukture lasništva pri teh zemljiščih, je treba tudi upoštevati problematiko um, vzhoda e, Evrope. Uh, kjer so eh, zemljišča veliko manj draga kot na zahodu Evrope in to priteguje investitorja. Ampak eh, lokalno prebivalstvo pa bi si želelo imeti možnost, da ohrani te eh, zemlje, to zemljo in eh, dejansko bi bilo dobro, da ta nacionalna lasnina bi bila zaščitena pred prilaščenjem strani tujcev. Zato bi res predlagala, da pripravimo poročilo na lasno pobudo. In imam še eno vprašanje. Rada bi tudi eh, sama zvedela, eh, odkot ste pridobili te informacije, kateri so, so, so viri, na podaji katerih ste pripravili statistike za prilašene zemlje na Poljskem. Gospod Andrew. Euh, euh, Hvala lepa. Eh, predsednik, tudi jaz se zahvaljujem našima strokovnjakoma za predstavitvi in dejansko postavlja se določen problem, hkrati pa si zastavlja vprašanje eh, rezultatov, ki jih ustvarjajo naše politike in eh, tudi vprašanje eh, omejitev teh naših politik. Zato bi bilo dobro, da pripravimo poročilo na lastno pobudo pred torej a, a, reform, pred umestnim, pred umestno oceno in pred reformo SKP leta 2020. Namreč gre za bistveno vprašanje zemljiških oziroma kmetijskih zemljišč, ki eh, služijo tudi kot eh, eh, socialno, socialna spodbuda za razvoj. Postavlja se vprašanje nihanja cen in uporabe eh, kmetijskih zemljišč. Naše politike se ne odzivajo na agronomske eh, probleme, postavlja se vprašanje GSO-jev, postavlja se vprašanje učinkovitosti naših skupnih javnih politik na tem področju in torej, ko oblikujemo neko politiko, ki spodbuja um, razvezano uh, pomoč, potem Eh, ne moramo razmišljati o tem, da ne pride do pojava združevanja zemljišča. Ko postavimo določene zgornje pragove, potem je samo po sebi umevno, da spodbudimo ta pojav koncentracije, da spodbudimo velike investitorje, eh, da eh, odkupujo zemljišča, ki jih potem ne bodo uporabili za kmetijske namene in ne bodo uveljavljali samo svoje interese. Torej, dan danes ne moramo omogočiti, omogočati uveljavitev to vrstnih javnih politik. In torej postavljam to vprašanje, odkud eh, torej ti vaši podatki, eh, viri so zelo pomembni, eh, to ni samo malenkostno vprašanje, to je res bistvenega pomena, ki, kar ti to nas lahko usmerja pri našem odločanju in potem ta povezava med delovnimi mesti in pa teritorijem. Ali obstaja ta povezava in ali ta koncentracija zemljišča Eh, spodbuja zmanjševanje delovnih mest ali obratno in ali je ta koncentracija eh, podoben pojav vse pa vsod. Torej, gospod predsednik, naj se pridružim a, eh, a, predgovornikom o tem, da spodbudimo neko poročilo na lastno pobudo v čim krajšem času, zato da oblikujemo politike, ki jih bo treba izvajati po leta 2020. Rebecca. Mulțumesc mult, domnule președinte. <clears throat> Într-adevăr, acest proiect este un proiect... Hvala lepa. Res je, ta projekt bi nas moral spodbuditi k razmišljanju. Študija je zelo dobra, ampak kot so povedali že kolegi, moramo si ogledati izvor podatkov, ki sta jih predstavila. Zakaj to pravim? v gradivu ste navedli članek iz časopisa, dejansko pa gre za intervju ministra za kmetijstvo. Institucije, ki se ukvarjajo s temi vprašanji v državah članicah, bi morale biti z vami v stiku oziroma vi bi morali biti v stiku z njimi, eh, potem bi imeli najbolj zanesljive podatke. Če boste se citirali članke iz časopisov, potem bo vse skupaj šlo v napačno smer. Kot je povedal Albert Des, lahko bi sedaj zmotno mislili, da romunski kmetje ne dobijo subvencij. Eh, pa jih dobijo. Vse tisti, ki imajo zemljišče velika od 3 hektarje naprej. V skladu z eh, reformo skupne kmetijske politike dobijo te kmetje subvencije, zato da bi jih spodbudili, da proizvajajo za trg. Zanima me, kakšno je mnenje komisije o tem vašem poročilu. Ali je tukaj kakšen predstavnik komisije, Zelo zanimivo bi bilo izvedeti, kaj vsem skupaj misli komisija. Pa še nekaj. Dobro bi bilo, če bi v vaši raziskavi navedli, kakšne rešitve so možne, saj z vidika statistike, kako lahko preprečimo, da bi nam tujci da bi si tujci prilaščali zemlišče. No kaj bi lahko naredili? Lahko bi kmetom omogočili, da nakupijo zemljo, ki jo želijo kupiti. Skratka, države članice bi tukaj morale okrepiti svojo vlogo. Mislim, da je vaš projekt zelo dober. Podpiram po, m, mm, poročilo na lasno pobudo, ampak zelo pomembno je, da dobite prave podatke od pristojnih institucij. Študija je zanimiva. <clears throat> Torej moramo si vzeti čas, da se v besedilo sicer nekoliko bolje poglobimo, ampak vprašanje kmetijskih zemljišč je nekoliko bolj zapleteno od tega, kar je bilo povedano do seje. O čem govorimo? O, o izkoriščanju zemlje ali pa o, o lasništvu nad zemljo? E, naj vas opozorim na to, da je e, zemljiška lasnina še vedno v pristojnosti držav članic in e, ureditve. E, so različne, to ni spostavljeno v tej študiji, tako eh, glede na to, da v Franciji ob koncu eh, druge svetovne zemlje eh, so bili kmetje lastniki 65 odstotkov celotne zemlje, ki so jo predelovali, zdaj pa se je ta odstotek znižal na 15 odstotkov. In torej sicer različne politike so bile uvedene, poskusili smo ohraniti določeno, določen ustroj, ampak vse skupaj ni imelo veliko uspeha. Ampak družba družbena lastnina lahko ima tudi različne, eh, eh, različne pač eh, vzorce in ali imamo 4, 5, 6 kmetov ali kmetijskih družin, ki izkoriščajo zemljo recimo v obliki skupine, v skupini zadruge, to v Franciji imenujemo združevanje pač. Eh, pridelovanja zemlje. Torej, ne vem, če smo upoštevali tudi te podrobnosti. Potem pa moramo tudi upoštevati, o katerih eh, površinah govorimo. Mi, eh, jaz prihajam iz krivovitega območja, kjer zemljo lahko pridelujemo samo tri mesece na leto, kar pomeni, da imajo družine zelo velike zemljiške površine v gorah, majhne površine pa v dolini. In teh šest hektarjev ali ima isto vrednost, vedno skot recimo veliko manjša površina v okolici Pariza. Torej moramo upoštevati različne pravne okvire, različne pravne socialne okvire in različne agrarne vrednosti zemljišča. In tako kot je bilo tudi povedano, kako naj upoštevamo tudi vprašanje urbanega pritiska. Francija je razdeljena v 100 departmaje in eh, dejansko zaradi eh, velikega urbanega pritiska je prišlo tudi do zmanjšanja te mm, eh, pre, regionalne prerasporeditve. Izgubili smo tudi površino enega celega departmaja zaradi širjenja gozdov. Ti so pritoski, pritiski, katerim so izpostavljene kmetijske površine in torej, če se želimo posvetiti temu vprašanju, moramo upoštevati vse te vidike, ne smemo se osredotočiti samo na prerasporeditve prerasporedito um, pomoči iz SKP, kar ima določen vpliv, ampak to ni edini faktor. Hvala lepa, gospod Dorfman. Ja, dakle, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mene je vsa razprava vendarle nekoliko presenetila. Če si ogledamo temeljna gibanja v Evropski uniji, je že nekoliko nevarno govoriti o prilaščanju zemlišč dejansko prišlo do nekaterih dogodkov, ki spadajo v to kategorijo, ampak veliko pa je tudi prodaje zemlišč, ki jo gre pripisati temu, da se pač družinska podjetja večajo. Eh, v Italiji se je veliko mladih ljudi odločilo za selitev v Romunijo, tam so kupili zemlišče in so tam danes kmetje. In uh, sprašujem se, ali je to prilaščanje zemlje, je to kaj slabega? Uh, vi ste rekli na začetku, da je prilaščanje zemlišča vedno nekaj slabega, ampak to ni res, tudi prosto gibanje uh, ljudi je eno izmed načel Evropske unije, ki ga je treba spoštovati. Potem, če je na Mačarskem prišlo do tako imenovanih žepnih pogod, potem se je to dogajalo zato, ker država ni omogočila drugačnega nakupa zemlišč aktivnim kmetom. No, ehm, se pa zelo strinjam za naslednjo točko pri tej študiji. Ehm, torej, natančno bi morali preučiti učinek naše skupne kmetijske politike na zemlišča morali bi se oglotiti, kdo je teh, kdo so ti tri odstotki ljudi, ki imajo v lasti 50 odstotkov subvencij. Pogosto gre za ljudi, ki nimajo nič opraviti za kmetovanjem. To bi se že morali podrobne ogledati. V današnjem finančnem uh, svetu je hiter dobiček uh, postal nekaj zelo težavnega in eh, podjetja vedno bolj iščejo investicije, ki so varne. Z našo skupno kmetijsko politiko nažalost prispevamo tudi temu, da je zemlja še vedno neka varna, dobičkonosna dobi, investicija, ampak to ni smisel eh, naših kmetijskih zemljišč. Taša, v Polsce so pripadki. Čisto na kratko naj pokomentiram to, kar je bilo ravno kar povedano. Naprimer, na Poljskem imamo določene primere, kjer ljudje, ki prihajajo z nizozemske, so kupili 100-150 hektarov Torej, ti eh, ljudje živijo na polskem, pridelujejo eh, ta zemlišča in eh, na to ljudje gledajo pozitivno. Torej, ti ljudje dejansko živijo in delajo na polskem. Na nje gledamo kot na neko pozitivno dejstvo. Eh, ampak eh, za nas eh, prilaščene zemlje se dogaja takrat, ko oseba sploh ni aktivna na določeni, na določeni zemlji. Gospod Jar. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da je lasništvo pomembno vprašanje. Karl Marx je rekel, lasništvo uniči karakter, zato je želel vse skupaj nacionalizirati, ampak jaz mislim, da je lasništvo lahko tudi nekaj, kar stabilizira družbo. Res pa je, da lahko tudi destabilizira družbo, če ni pravično prerasporejeno. No in kmetijsko zemlišče je prav posebna oblika lastništva. Eh, no, nek, nekoliko bi želel. Uh, naliti čistega vina. Ne moremo za vse kriviti neposrednih zemlišč. Zemljo kupujejo ne glede na to, ali imajo pravice do subvencij ali ne in neodvisno od tega, ali bodo kdaj, kadarkoli imeli pravice do plačil ali subvencij ali ne. E, troje bi povedal. Najprej vesel sem, da imamo sedaj to raziskavo. Potrebujemo še več analiz in e, potrebujemo tudi enotne pristope pri naših analizah. No, vidimo, da tukaj prihaja do, do nekoliko, do določenih eh, razkorakov v podatkih. Eh, če analiziramo podatke, potem moramo skupaj z državami članicami razviti postopke, v skladu s katerimi bodo potem podatki tudi primerljivi. Dobro bi bilo, če bi generalni direktorat nekoliko poenotil tukajšnje metode. Uh, tukaj razpravljamo o tem, kaj je veliko, veliki obrat, mali obrat, kako poskrbeti za konkurenčnost in tako naprej, kaj splačili in potem se na koncu vprašim, vprašamo, kaj lahko tukaj naredi Evropska unija. No, jaz še enkrat podarjam, da je lasništvo pomembno, da je Eh, lastništvo zemlje, prav posebna oblika lastništva in zato se moramo tudi na poseben način s tem ukvarjamo. In eh, eh, če bi pripravili poročilo na lasno vbudo na to temo, bi se mi zdelo mm, to dobro, kajti potem bi imeli, bi imeli tudi v odboru več možnosti za razpravo o tem. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo za ten. E, Hvala, predsednik. Hvala lepa za ta dokument ki eh, vsebuje določene podatke, ki eh, sicer potrjujo določena opažanja na polskem. Eh, veliko težav je ravno s koncentracijo lasništva, kateri se koristi od večanja teh posesti. Med našim študijskim kratkim obiskom na Finskem sem se seznanil z podatki eh, Ministrstva za kulturo na Finskem. V letu 1990 je bilo 130 tisoč eh, obratov po 10 hektarov in z eh, prihodkom milijardo in 600 milijonov evrov. Zdaj pa imamo samo 54 tisoč obratov ali kmetij in z prihodkom približno pol milijarde evrov. Torej, ta koncentracija eh, kmetij pravzaprav eh, pro, privede do manjšega prihodka kot pa večje število kmetij. Eh, zato se sprašujem, zakaj naj bi združevali eh, zemlišča, kmetijska zemlišča. Eh, S tem eh, ne bomo proizvedli več ali bolj intenzivno. To ni cilj, ki ga zasledujemo. Vse počenjamo zato, da omejimo kmetijsko proizvodno. Zato ne razumem, eh, odkot razlog, zaradi katerega bi morala evropska eh, kmetijska politika morala omogočati koncentracijo. To je tudi nasprotno interesom kmetov in vsem tudi interesom okolja. <clears throat> In torej, eh, to je argument za bolj poglobljeno razmišljanje, kakšne vrste kmetijstvo si želimo. Seveda obstajajo razlike med državami članicami, ampak eh, bi morali eh, vzpostaviti vse pozitivne pogoje, ki naj omogočijo veljavitev majhnih družinskih kmetij, ki naj delujo lahko brez ovir. In gospod predsednik, samo še par besed imamo uh, velik problem uh, zaradi neenakosti v konkurenci znotraj Evropske unije. Uh, imamo pravzaprav dve Evropi na področju kmetijstva. Imamo eno Evropo, ki je zelo bogata na zahodu in eno neko Evropo, ki je zelo revna na, na vzhodu. Zato a, moramo najti neke rešitve, ki naj a, nam omogočijo, da a, zaščitimo a, kmete a, torej, a, tega a, vzhodnega dela Evrope, kajti če bomo odprli a, trge za a, prodajo, popolnoma svobodno prodajo zemljišč, potem bomo ob celo vrsto zemljišč. Ja, hvala lepa. Samo še kratek komentar. Torej, ta um, velikost malih kmetij uh, uh, lahko zelo niha in tudi v zvezi s tem uh, si lahko postavimo določeno vprašanje. Zato.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 Katera je tista institucija, ki mora zagotoviti socialno odgovornost? Investitorji so usmerjeni samo v dobiček, se pravi, prisiljeni so v to, da kupujejo kmetijska zemlišča, zato da dobijo dobiček. Ampak kaj se pa zgodi z uh, erodiranimi zemlišči? Mislim, da bi morali pripraviti poročilo na lastno pobudo, zato da bomo lahko podali predloge v zvezi s tem. Uh, morda bi lahko zbrali in primerjali najboljše prakse iz vseh držav članic. V Bolgariji imamo politiko do erodiranih zemljiških eh, mm, površin. Če bomo imeli več obdelane zemlje, potem bomo imeli tudi več eh, zaposlenih ljudi, zemlja pravzaprav predstavlja naš, naš takdani kruh, predstavlja stabilnost in varnost za ljudi na podeželju. In uh, skušamo koncentrirati kmetijske površine, zato da bi to zagotovili, potem pa imamo probleme zaradi uh, opuščanja gorskih in pa drugih manj dostopnih regij. Potrebujemo pravično politiko. Vedeti moramo tudi, kaj se dogaja z eh, direktnimi plačili. Naš dober namen, da bi financirali majhne kmete, je privedel do tega, da na koncu eh, spodbujamo velika podjetja, velike investitorje, eh, kaj ti na koncu denar konča v njihovih žepih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 Naj vas spomnim na to, da mađarski zakon o zemlji temeli na danski in francoski zakonodaji. Kar se tiče teh žepnih pogodb, tako imenovanih, pa je mađarska vlada že sprejela določene ukrepe, zakonodajne ukrepe v zvezi s tem problemom. Resnica pa je ta, da gre za avstrijske kmete, ki so kupili zemljo v zahodni Mačarski eh, z lažnimi mm, kupci, podobno kot to obstaja na Mačarskem. Ehm, no, eh, se pravi, mi smo sprejeli dansko in francosko zakonodajo, se pravi, to, kar je dobro za te države, bi moralo biti dobro tudi za Mačarsko in kar je zagonito v teh, teh državah, bi moralo biti zakonito tudi na Mačarskem. To je moje stališče. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Pod Kalinowski, szek od zadnie gowornik. Hvala, predsjednik. Ta študija, ki eh, so jo danes predstavili, je nedvomno dobro besedilo. Nakazali ste zaskrbljujoče eh, trende pri prilaščanju kmetijskih zemljišč. Podali ste tudi nekaj primerov konkretnih eh, špekulativnih nakupov, ki zadevajo predvsem vzhodno Evropo. Poljsko, Mačarsko, Romunijo. Omenjali ste slamnata podjetja, ki odkupujejo ta zemljišča. Gre torej za osebe, ki imajo polsko državljanstvo in imajo eh, torej pravico do nakupa zemlje na polskem. Ampak v čem je problem? Problem je, da premejo pa finančna sredstva za ta nakup od eh, tujih investitorjev. Na to pa po določenem eh, obdobju ki uh, v tem obdobju je prepovedan nakup eh, strani tujcev polskih eh, zemljišč, ti tuji investitorji pa uh, si bodo prilastili uh, to zemljo, ko bo prišlo do umikate prepovedi. In eh, tako kot je povedal ka, mađarski kolega, imamo določeno ureditev v naši zakonodaji, imamo tudi neko agencijo, ki eh, nadzoruje e, nakup in gospodarjenje z zemlišči. Imamo tudi določen prag, kar zadeva e, tudi recimo e, površine nad 300 hektarjev, kjer ta agencija ima pač predkupno pravico pri odkupu kmetijskih zemlišč. Če nekdo kupi zemljo, potem to mora biti fizična oseba. In torej, če gre pa za uh, neko podjetje, neko družbo, ki uh, kupi uh, zemlišče, potem v tem primeru pa se mora držati določenih pravil, ki pa niso popolnoma jasne, tudi ne popolna. Zato je treba zapolniti te vrzeli, je treba izdelati rešitve, ki naj postavijo konec špekulacijam za nakupom zemlišč, kajti dan danes imamo res hude probleme dan, danes eh, Evropska komisija, ki je varoh eh, evropskih pogodb, eh, zatrjuje, da naši eh, zakonodajni predlogi, ki stremijo za tem, da zaščitimo eh, kmetijska zemljišča, da so ti, da so ti predlogi, da ti predlogi nasprotujo evropski zakonodaji. In torej mi, parlament, bi se morali ukvarjati s tem čim prej, morali bi pozvati Evropsko komisijo, da spremeni svoj pristop, kajti trenutno komisija represija deluje v korist pravzaprav špenkulanto. Naj se še enkrat zahvaljujem za to študijo. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa je na vrsti generalni direktorat komisije. Uh, you, hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, da ste nam dali priložnost, da pokomentiramo to raziskavo. Uh, najprej uh, ta tema je zelo pomembna. Prilaščanje zemljišč, prenosa zemljišč je zelo kompleksna tema in potrebno bo še nekaj več analize, predno bomo prišli do sklepov. Uh, Eh, gre za področje, ki je pristovnosti držav članic, zato nam tudi manjka podatkov. Ta raziskava je skušala najti nove podatke in zastaviti se skupaj v nek okvir, vendar pa poročilo meša različne koncepte in ne ponuja jasnega razumevanja eh, tako imenovanega prilaščanja zemljišč. Podatki pa so interpretirani samo na delen način z eh, z veliko mero um, torej niso popolnoma objektivni. Um, ogledali bi si naj v študiji vpliv direktnih plačil na strukturne spremembe in mi smo ugotovili, da je prišlo do pospeška strukturnih sprememb. Tukaj pa se to uporablja kot eh, dokaz za prilaščanje zemlišč. Ko gre za samo prilaščanje zemlišč, Eh, poročilo sicer eh, tudi pravi, da je ta pojem sporen in da še ni jasne definicije tega pojma, vseeno pa eh, ta, to poročilo meša koncept prilaščanja zemljišč z koncentracijo strukturnimi spremembami in pa tujimi neposrednimi investicijami v zemljišča v dveh ocenah eh, vpliva, tako pri zdravstvenem pregledu, kakor tudi pri reformi SKP-ja smo poskrbeli za natančne analize v katerih smo se osredotočili na odnose med eh, zemlišči, eh, zemliškimi trgi in pa neposrednimi plačili. No, podatki in lokalni primeri niso dokaz o razsežnosti teh procesov. Eh, podatki nakazujejo na površine 166 tisoč hektarjev in omenjajo specifične primere v posameznih državah članicah. In to je pravzaprav dokaz za to, da je ta podatek eh, zelo marginalen v Evropski uniji, kajti ta podatek pomeni nič cela en odstotka eh, kmetijskih zemljišč v Evropski uniji. In tudi, če bi to pomnožili s kakšnim faktorjem, bi še vedno to ostalo marginalno. Potem pri koncentraciji zemljišč preučujete samo eh, obrate za več kot stotimi hektarji in nikoli ne pojasnjujete, zakaj ste si izbrali to poljubno zgornjo mejo, zakaj, eh, za kakšno eh, proizvodnjo gre, za živinorejo, za trajnice, za žitarice ali karkoli drugega. Potem eh, še ta argument, da sta prilašanje zemljišč in pa koncentracija zemljišč med seboj povezane. Torej ta povzava ni pojasnjena, tudi ni pojasnjena, kako je to povezano z strukturnimi refre, eh, spremembami in ni omembe institucionalnega okvira in pa politike, ki bi naj vplivali na prilaščanje zemlišč. Eh, države članice imajo tukaj zelo različne zakonodaje, ne samo, ko gre za prenos zemlišč, ampak tudi, ko gre za podedovanje zemlišč. In ne glede na to, da je zemlišče to, kar je, eh, je eh, zakup zemlišč eh, v Evropski uniji od 20 odstotkov do 80 odstotkov, poprečje je pa 50 odstotkov. Prav tako včasih pri neposrednih plačil ne upoštevate, da je to vezano na obstoječe zemljiške strukture, ne pa obratno. Takoj, ko določamo plačila na osnovi proizvodnje, tako kot smo to delali pred 20 leti, ko to vežemo na velikost zemljišča, tako kot to počnemo danes, bomo vedno imeli nepravično porazdelitev plačila. Razen, če pridemo do situacije, ko bo vsak posamezen kmet imel enako veliko mm, zemljišče in to ni neizvedljivo, nezaželjeno in še povezave med podjetji, med uh, prehranjevalno verigo in pa velikimi kmetijskimi podjetji, tudi ta povezava ni pojasnjena. Lahko bi še omenil uh, uh, um, oceljevanje iz podeželja, potem uh, tudi uh, vprašanja varne skrbe s prehrano, mlade kmetovalce in tako naprej. Mm. Pri zaključkih ste omenili tri zaključke. Najprej obstoječi elementi v SKP. Dobro, o tem bi lahko razpravljali, kaj tukaj države članice izvajajo in kaj ne. Eh, ta, to razpravo bomo v bližnji prihodnosti tudi imeli, ampak to jasno kaže na to, eh, kaj so naše prednostne naloge. Gre za spremembe v rabi zemlišč in potem predlagate tudi omejitev prenosa kapitala za nakup zemlje. Zemlja je pravzaprav eh, fiksni element proizvodnje in zato predstavlja dve tretjini Eh, premoženja. Zato se moramo tukaj vprašati, ali uh, naj uh, eh, jav, iz javnega sektorja posežemo v um, probleme na trgu, potem, ko se ta zgodijo, ali pa naj skušamo predvidevati, kaj se bo zgodilo z omejevanjem prenosa kapitala, kot vi pred, predlagate, ampak zaradi tega bi lahko prišlo do še večjih uh, neuspehov pri politikah. In pa še m, mm, proticiklična podpora, to smo že uporabili oziroma to so že uporabili v VDA in videli smo, kakšne so bile, bili tam rezultati, ko gre za prerasporitev zemlje, ko gre za koncentracijo zemlje. Eh, tukaj imamo ekstreme, eh, potem eh, tudi prenos volatilnosti tržišče na druge pač v kmetijstvu je tako, da vpliva tukaj zelo vreme, na katerega kmetje nimajo vpliva. Eh, in pa videli smo tudi kontraciklično podporo v mlečnem sektorju. Eh, in tudi tam se to ni izkazalo kot dobra rešitev. Eh, tako da bomo morali o tem še razpravljati, ampak ne moremo pa v tem trenutku ponuditi konkretnih eh, sklepov, zato bi potrebovali nekaj več podrobnosti in ozadnih informacij. Kmalo bomo dobili informacijo eh, nove raziskave Eurostata, na podlagi katere bomo lahko upoštevali vse spremembe, ki so se zgodile v evropskem kmetijstvu v zadnjih desetih letih, potem pa bomo imeli nekaj več jasnosti v zvezi s tem.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 bom prosil strokovnjaka, da skleneta razpravo. Seveda tukaj ne gre za to, da razvijemo polemiko, ampak da poskusimo na kratko odgovoriti na vprašanja. Uh, uh, Hvala lepa. Uh, Hvala lepa za vprašanja. reference boste našli v bibliografiji, ampak eh, omenila bom samo nekaj njih, da vam ponazorim, katere eh, vire sva uporabila, da bi ponazorila obseg prilašanih medijskih zemljišč v Evropski uniji. Dva sta iz Factor Markets eh, z ove serije študij. To je torej serija raziskav. zlasti sva se osredotočila na leta 2012. Študij ehm, navajata eh, podrobnosti o tujih investicijah v različnih državah članicah Evropske unije. Informacije sva dobila tudi iz mnenja na lastno pobudo iz eh, Evropskega socialno-ekonomskega odbora o prilaščanju kmetijskih zemljišč zelo bi vas podbudila za um, poročilo na lasno pobudo. Študija je bila objavljena januarja 2015 in uh, nanaša se na nevarnosti prilaščanja kmetijskih zemljišč. Uh, tudi ta podatek o 200 tisoč hektarjih uh, zemljišč, ki so zajeta v prilaščanje na polskem, izvira iz te študije. In tretji največji vir informacij je bila knjiga, ki je bila objavljena leta 2013. 13 nacionalnih raziskovalcev je bilo vključenih iz zahodnih in vzhodnih držav članic Evropske unije. To so bile tudi eh, okoljske skupine, eh, organizacija kmetovalcev, raziskovalni inštituti in tako naprej. In ehm, nalogo, podali smo jim eh, nalogo, da zbirajo podatke na terenu. Prosim, da si tudi to pogledate. Upam, da ste dovolj odgovorili na vprašanje o virih. Potem ste postavili vprašanje o možnosti Evropske unije, da ukrepa, da zaustavi prilaščanje kmetijskih zemljišč. V poročilu najdete argument, da potrebujemo ukrepanje na ravni Evropske unije, če želimo ta pojav res zamejiti. Kajti tu imamo najboljše prakse, ki jih najdemo v državah članicah. Opozorili smo naprimer na Safer eh, sistem v Franciji, kajti tam lastniki upravljajo eh, transferje v različnih distriktih. In to je dober primer za to, ampak eh, brez dobre podpore se strani Evropske unije te najboljše prakse ne bodo ustavile postopka na ravni Evropske unije. Kar se tiče urejanja ali pa obravnavanja zemlje v Evropski uniji, je to razpršeno eh, po različnih eh, pristojnostih. Če, je, torej, če zemljo razumemo kot eh, kmetijsko zemljišče, potem to ureja skupna kmetijska politika. Če to razumemo kot eh, gospodarsko eh, dobrino, potem to obravnavamo preko notranjega trga. Potem lahko to gledamo tudi skozi um, ozemljsko kohezijo. Če menimo, da je zemlja okoljske narave, potem pa to gledamo skozi prizmo naravnih virov. Torej, to je precej razdrobljeno in to pomeni, da nimamo celovitega pristopa in prilaščanje si zasluži tak celovit pristop. Evropska komisija bi morala torej izdelati morda priporočila o zemlji. To bi bilo povezano tudi s prostovoljnimi smernicami. ker te smernice so zelo ambiciozen pristop do tega, kako bi lahko upravljali zemljo. Postavili ste vprašanje potem, kaj države članice, kako države članice uporabljajo te smernice. Evropska komisija je odigrala tu poglavitno vlogo pri pogajanjih o teh smernicah. In sedaj um, je v rokah eh, Evropske unije, uh, kako se bo to izvajalo. Nekdo je komentiral uporabo teh smernic in dejal je, da eh, smernice uporabljajo samo države v razvoju. Ne vem, torej natančno, kaj se dogaja a, v zvezi s smernicami v Evropske uniji. Vem pa, da naprimer Nemčija in Francija uporabljata, spoznam se tudi na nizozemsko, tam so si dejansko pogledali, kako bi lahko te prostovoljne smernice a, uporabljali. Potem, kar se tiče tega, ali se je prilaščanje kmetijskih zemljišč povečalo po finančni krizi. Nismo izdelali časovne primarjave od leta do leta. To, da imamo um, jasne znake za to, da se je povečalo prilaščanje. Ne vam vas opozorim na eh, stran 21 eh, v poročilu. Tukaj boste našli graf in ta prikazuje uh, dejstvo, da se je prilaščanje um, kmetijskih zemljišč okrepilo med 2002-2008. Potem cene zemljišč so se dvignile zaradi inflacijskega pritiska, to je bilo leta 2007-2008, potem pa je udarila še finančna in energetska kriza. In, um, komercialni interes za zemljo se je takrat zelo povečal. Potem še nakratko o redistribuciji mm, holdingov. Govorila sem o stopni koncentracije zemlje. In vprašali ste po številkah o zvezi s tem, naj vas opozorim na stran 24 poročila. Eurostat, tukaj smo zapisali to, da je Eurostat izdelal opredelitev velikih obratov. Tukaj gre za e, obrate sa 100 hektarji e, in e, ti predstavljajo nič celih 6 odstotkov vse zemlje, posedujejo pa veliko zemlje, torej to so res ti veliki obrati. Dobro, tukaj bom zaključila. J'ajoute quelques éléments d'information. Ja, nando dam še kakšno informacijo, čisto na kratko. Torej, eh, problem, ki je bil izpostavljen v prispevkih, je eh, pač eh, o tem, kateri so podatki, in, ki izhajajo iz Evropske ravni in kateri so tisti iz nacionalne ravni in kako pa definiramo tudi različne pojave, seveda, oziroma kako so definirane tudi kmetije. Naša študija ni omogočila, da si proučimo natančno, naprimer, politiko, politiko, ki se izvaja v Romuniji oziroma konkretno v Franciji. Naša študija ima evropski pristop in to je tudi, od, je tudi eno od priporočil, ki smo jih oblikovali, sicer to, da pripravimo eh, določene. Eh, določene podatke, ki bi bili primerljivi eh, na evropski ravni. Vsaka eh, država članica razpolaga svojimi podatki, ki jih lahko potem združimo, ampak podatke smo mi poročevali na evropski eh, ravni. In eden izmed največjih izzivov pri SKP dan danes je ravno definicija aktivnega kmeta ki je različno opredeljena v različnih državah eh, članicah. Pa še nekaj v zvezi z vzhodno Evropo. Leto 2004 je pomembno leto, ko je prišlo do širitve, eh, s tem se, so se pridružile določene kmetijske strukture, ki so bile nekoliko bolj kaotične. In eh, torej, a, zato bi bilo dobro, da opredelimo politične cilje in da ne prepustimo a, zgolj trgu, da se organizira, kajti to bi lahko povzročilo katastrofo. A, moramo torej oblikovati nek neke politične cilje, ki ne temelijo na zemljiških direktivah, ki so bile sprijete na ravni FAA, to bi bilo morda lahko korisno in to si zasluži neko poglobljeno razmišljanje. Kar pa zadeva neenako porazdelitev neposrednih plačil, očitno prihaja do prevelikih razlik, kar predlagamo in kar se nam zdi morda zanimivo v sklopu našega eh, poročila, je to, da uvedemo ponovno uravnoteženje pri teh plačil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 tako da, da nismo imeli možnosti odgovoriti čisto na vse, ampak uvod je bil izredno podroben in mislim, da smo se s tem dotaknili vseh različnih pač, nijans in vidikov. Seveda veliko vprašanj se postavlja, iz tega bomo morali potegniti čim večjo korist in bomo poskusili se odzvati na najnujnejše potrebe. bomo morali pripraviti tudi nove instrumente. Eh, zahvaljujemo se našima gostoma in sem prepričan, da ta tema si zasluži veliko bolj poglobljeno analizo, veliko širšo analizo tudi virov. Kaj ti včasih imamo vire, ki izhajajo iz univerz univerzitetnih eh, študij in analiz in ki potem nekako gre po svoji poti in zaživi nekako in ima svoje življenje, ampak včasih so ti viri nekoliko oddaljeni od eh, konkretne stvarnosti. Vsekakor hvala lepa obima gostoma in prav gotovo se bomo povrnili k tem vprašanjem. Zdaj pa gremo na 12. točko našega dnevnega eh, reda, to je so zelo tehnični in genealoški pogoji za trgovino s plemenskimi živalmi. Besedo predam takoj gospodu poročevalcu. Yeah. <clears throat>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 um, besedilo, na katerem delamo, uh, je bila priložnost za to, da opozorim na vprašanje plemenskih živali, predvsem, eh, ko gre za uh, njihovo plemensko vrednost. To prispeva k razvoju določenega ozemlja in predstavlja tudi temelj za uh, prehransko uh, varnost Evropske unije. Eh, seveda Evropska komisija je želela vse direktive povezane z tehnično zakonodajo različnih vrst vključiti v en sam pravni okvir. Ampak eh, to ni samo eh, neko pojasnilo. Evropska komisija dejansko predlaga novo strukturiranje pri uh, uh, živalskem izboru, pri določenih pasmah, kar bo imelo posledice za rejska društva. Uh, v zvezi s tem podpiram splošni pristop Evropske unije, vsekakor določene točke bi bilo pojasniti oziroma ponovno oceniti. Uh, v prvi vrsti eh, bi želel eh, dodati ali pojasniti nekatere opredelitve, predvsem izraza pasma in rajski program, ki nista opredeljena, sta pa bistvena za razlago te uredbe. Drugi eh, vidik je spodbojanje konkurenčnosti, ki omogoča izvoz najpogostejših evropskih pasem in to mora biti spodbojeno in tudi olajšano, ampak eh, vse to ne sme ogroziti lokalnih eh, pasem, majhnih eh, pasem, maloštevilnih pasem, saj so te pomemben del genetske raznovrstnosti v Evropi. To ravnotežje je treba ohraniti skozi celotno besedilo in torej pristojni organi in možnost zavrnitve pač uvoza določenih pasem mora biti mogoče, če to, postavlja, če to ogroža genetsko raznovrstnost na določenem ozemlju. Nekaj, kar mi je pri srcu, kar pa komisija ne obravnava, je sodelovanje med različnimi, različnimi eh, organi za izbor na čezmejni ravni. To poteka, ampak na podlagi določenih bilateralnih platform. Mislim, da Evropska unija bi morala spodbuditi to vrstne pobude. Ključnega pomena je zanesljivost eh, podatkov, njihova interoperabilnost, zato da se bodo različni organi lahko razumeli med sabo in zato, da bo varnost zagotovljena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 Levica za stranko. Torej ne predlagam eh, drugih novih eh, členov, ampak želim pritegniti pozornost eh, Evropske komisije na to temo. Želim biti jasen, ko gre za vprašanje kloniranja in ko gre za dobrobit živali. Ne postavljam pod vprašaj pomembnosti tega vprašanja, ampak relevantnost teh tem v tako zelo že strokovnem besedilu in podrobnem besedilu se mi zdi odveč. Torej, s tem se lahko ukvarjajo druga besedila in se že ukvarjajo s povsem druga besedila. Zato ni potrebno, da vključujemo tudi te določbe v eh, to uredbo, kajti s tem spodkopavamo razumljivost besedila. Vsako besedilo mora obravnavati svojo temo. Eh, tako da bodo naši državljani lahko imeli boljši pogled v evropsko zakonodajo. Torej, ne zaključim. Eh, torej, soglašam z glavnimi načeli tega predloga Evropske komisije, ampak moramo zagotoviti, da se stvarnost dobro odraža v tem besedilu. Torej, akteri morajo ohraniti svojo specifiko, svojo vodilno ulogo, da okrepijo potencial velikih evropskih pasem, krati pa moramo tudi uh, uh, zaščititi uh, male pasme, ki eh, so značilne za določena obdobja. Besedilo je sicer zelo splošno, kljub temu pa imamo določeno specifiko, eh, ki zadeva določene pasme. To zadeva predvsem enoprste kopitarje, konje, ki jih ne moremo obravnavati na enak način v tej uredbi kot druge pasme, druge vrste, zaradi posebnosti njihovih eh, rodovniških knjig. Dejansko vse to je organizirano na svetovni ravni in tega ne smemo postavljati pod vprašaj. Eh, Evropa je eh, še vedno eh, vodilna pri proizvodni enoprstih kopitarjev. Smo sedež mednarodnih organizacij, moramo upoštevati to situacijo, moramo ohraniti raznolikost in kakovost pri rodovniških knjigah, ko gre za konja in konjske pasme. Torej, uh, hvala lepa, zahvaljujem se poročevalcem v senci za zanimive izmenjave in uh, se jim že vnaprej zahvaljujem za delo, ki ga bomo še opravili. Zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali pri eh, tem delu. Torej do 25. lahko vložite predloge sprememb. Eh, na to bom pripravil kompromisne predloge, upam, pred, eh, pred poletnim odborom, odmorom. Po poletnem odmoru pa bomo ponovno razpravljali o tem in glasovali sredi septembra. Hvala. Prosim o krutke pobeči. Hvala lepa. Zdaj pa bi eh, zaprosil govornike, da se držijo ene minute. Hvala lepa, gospodin Tan, za odlično poročilo. Gospod Fredrik Fedeli je bil poročevalec osente za našo politično skupino, ampak žal ga ni tukaj. Spregovoril bom o eh, njegovem, eh, torej predstavil bom njegovo mnenje, s katerim pa se posem strinjam. Poročevalec je opravil zelo dobro delo in številne stvari, ki jih je zapisal, so nam všeč. In imel bi nekaj pripomp, ki bi jih rad predstavil. Samo zato, da bi zagotovil eh, razpravo o teh temah. Poročevalec je dejal, da enoparsti kopitari ne bi smeli biti vključeni v to zakonodajo. Morali bi biti skupaj s kravami, svinjami in tako naprej. Eh, poročevalec je dal, da to niso eh, proizvodnje eh, živali in da so tudi um, rejci organizirani v drugačne organizacije. To je poročevalec sicer spoštoval, upošteval, ampak morda bi lahko v zvezi s tem onesli nekaj predlogov sprememb, da bi to poglavje še bolj pojasnili. Druga stvar pa je delovanje notranjega trga. Posem se strinjam sa poročevalcem, da imamo nekaj odstavkov pa morali bi v zvezi s tem eh, eh, vnesti nekaj predlogi sprememb, zato da bi zagotovili biološko raznovrstnost, kar se tiče pasem. Ampak to ne bi smeli uporabiti za izgovor za to, da bi uh, uporabljali uh, rejniške organizacije specifičnih držav članic. Mislim, da je to zelo pomembno. Sicer bi lahko to uporabili kot uh, iz, uh, govor za to, da bi potem ustanavljali um, znotraj nacionalnih meja rejniške organizacije. Hvala lepa. Uh, da, hvala lepa. Upoštevati moramo dejstvo, da to poročilo izvira iz želje, da bi odpravili birokracijo. Tudi upoštevati moramo številne stvari ki so povezane z rajo in trgovino z uh, eh, pleminskimi živalmi. Rad bi se zahvalil poročevalcu za osnutek poročila. V osnovi se strinjamo s predlogi sprememb in pa z vsemi idejami poročevalca. To, da bi se izognili delegiranim aktom, moramo biti previdnejši kajti ta hip smo v takšnem položaju, da če bi odpravili delegirane akte, bi to eh, lahko privedlo k zamudi pri izvajanju, potem ko bo predlog odobren. Kar se tiče pasme, kar se tiče opredelitve, predlagali smo zelo podrobno uh, opredelitev poročevalcev ampak na zadnje smo se strinjali za njegovo opredelitev, kajti iz pravnih razlogov po eni strani, kajti vsi vemo, da je zelo težko najti novo opredelitev, in po drugi strani um, smo potrebovali več jasnosti, kar se tiče tega termina na evropski ravni. Možno je, da um, nekatere črede imajo potem negativne posledice, če spremenite uh, opredelitev. Kajti pojem pasma je takšen, da ga je zelo težko um, tolmačiti. Potem, kar se tiče rejskih registrov, tako kot vsi drugi arhivi, je, um, zato velja to, da s tem upravlja splošni, splošna rejniška organizacija. Uh, Ampak v vzhodni Evropi, naprimer v Romuniji, je tako, da, tem vlada, da, ima roke, eh, da, da, da, tem, da se s tem ukvarja vlada. Kar se tiče 14. člena, tukaj smo se strinjali, da številne države članice že imajo mehanizem za poravnavo sporov v svoji zakonodaji. Strinjali smo se, da bomo konje obravnavali v posebnem poglavju. Poleg tega mislim, da je zelo pomembno pojasniti uh, vse pojme, ki so tehnični, kajti v številnih državah članicah imamo različne opredelitve. Hvala lepa poročevalcu in hvala lepa kolegom, ki so nam pomagali pri našem delu. In upam, da bomo ta projekt kar se da hitro zaključili. Ja, ich kann es kurz machen. Ich danke dem Hvala lepa. Zahvaljujem se poročevalcu za njegovo delo, gospod Holding. Rad bi se navezal na poročevalca. Ne smemo dovoliti, eh, da bi okrnili raznolikost v Evropi, ampak jo moramo okrepiti in to je glavni problem eh, sedanje eh, ureditve. Moramo zapisati oziroma pojasniti, da imamo problem z izginjanjem ras v Evropi. In hvaležen sem poročevalcu, da se je posvetil tej temi, kajti ukrepiti moramo raznolikost in to lahko samo podpišem. Podpiram tudi vidik eh, zdravja živali, kajti Eh, tukaj pogosto zanemarimo pri reji plemenskih živalih, pogosto zanemarimo živali, ampak je v prvi vrsti vedno zmogljivost, storilnost, eh, produktivnost tisto, na kar se osredotočamo. Imamo nagojski protokol in pa, kar se tiče eh, biološke raznolikosti, tudi to moramo spoštovati. Prepričan sem, da se bomo na koncu se poročevalcem strinjali in prepričan sem, da smo na dobri poti. Hvala lepa. Gospod Agnu. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Govorimo o novi uh, uredbi, o redniških um, organizacijah in tako naprej. Nekaj uh, točk, kar se tiče pojasnitve. Prišlo je do nekoliko zmede. Ali ta uredba dovoljuje outsourcing pri reskih organizacijah ali ne. Nekatere organizacije mislijo, da bodo omejene, drugi pravni strokovnjaki pa pravijo, da ne. Torej, prosim, nekaj pojasnil v zvezi s tem. Kar pa je bolj pomembno, pa je to, ali je zadosten, ali lahko sedaj rejci razvijajo programe, ki so v nasprotju z nameni uh, rejskih programov, pri tem, ko um, poskušajo imeti nove pasmi. Naj vam podam primer. Ali morajo biti rejske organizacije, da lahko to zagotovijo? In v Združenem kraljestvu imamo primer. In Yorkshire crossing local animals with American animals. Uh, uh, v Združenem kraljestvu imamo stabilizer pasmo in zanima me, kako je s tem in kakšne so možnosti. Hvala lepa. Besedo bom predal GD za zdravje. Gosp Zvolite. Thank you. Thank you, Hvala lepa. Rad bi se zahvalil gospodu Dantanu za osnutek poročila. Ta jasno pokaže, da se parlament za to temo zelo zanima. In sicer ne samo, kar se tiče genetskih virov, ras in genetske raznolikosti. Parlament eh, si želi tudi eh, močen reniški sektor v Evropski uniji natančno smo preučili v 156 predlogov sprememb. Ampak najprej bi se rad zahvalil gospodu Dantanu za številne predloge sprememb. Komisija jih bo lahko veliko verjetno podprla, kaj te prispevajo k izboljšanju besedila in pa prispevajo k večji jasnosti. Torej, to so nekatera vprašanja, o katerih mora komisija še naprej razmišljati. Omenil bi pet stvari. Prva je ponovna uvedba možnosti, da se zavrne priznanje um, dodatnih rejniških organizacij in pa um, rejniških programov. Potem odprava možnosti delegiranih aktov, kar se tiče eh, eh, rejskih programov drugih vrst oziroma pasem, potem umik številnih pooblastil, da se sprejmejo delegirani akti, ki imajo cilj za sprejetje obstoječih eh, tehničnih aneksov, četrtič, omejitev nadzorov in petič in zadnjič ekskluzivna uporaba nacionalnih zakonov za odpravljanje sporov. Za nadaljni zakonodajni postopek je pomembno tesno sodelovanje med inštitucijama. Lahko samo ponovim, moje službe bodo še naprej na voljo parlamentu za pomoč, kadarkoli bo parlament to želel. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa. Komisija, gospod Dantan, bo sklenil zdaj razpravo. Hvala lepa. Najprej naj se zahvalim čisto vsem predstavnikom političnih skupin za njihove komentarje, dejansko mislim, da smo na pravi poti za dosego nekega dogovora, ker smo si predvsej blizu. Z kolego Agnijo naj odgovorim in naj mu povem, da očitno Evropa upošteva raznolikost stvarnosti na terenu. In v primeru, ki ga je omenjal, uh, sicer z ozirom na to v besedilu ni nikakršnih ovir za izvajanje take, takega postopka. Uh, všeč so mi tudi komentarji komisije in uh, kot poročevalec tudi v odboru za okolje smo že sodelovali s eh, direktoratom in smo že uspeli najti neke dogovore, neke stične točke in torej prav gotovo se bo to zgodilo tudi v tem primeru, ko gre za odbor za kmetijstvo. Pozabil sem povedati, da je svet uh, napredoval usporedno z nami in že razpolagamo z določenimi uh, redakcijskimi predlogi sveta, ki nam bodo lahko tudi olajšali delo v sklopu trialoga. Torej, kar pa zadeva vprašanje delegiranih aktov, dejansko je besedilo predvidevalo zelo veliko število delegiranih aktov za komisijo. Parlament je sprejel, je že zbral določene izkušnje na tem področju, ima določene eh, pomisleke in mislimo torej, da bi lahko osnovno besedilo lahko bilo dovolj jasno, da bi eh, potem potrebovali samo izvedbene akte, ne pa delegiranih aktov. Imamo zelo občutljivo vprašanje, to je širitev na druge, pas, na druge vrste. Eh, dejansko eh, tukaj gre samo za govedo, eh, za, za drobnico in za kopitarje. In imamo celotno področje perutnine, ki je izključeno. Komisija je mislila vse to rešiti z delegiranimi akti. Svet je že zauzel stališče in zaprosil za neko temeljno besedilo tudi v zvezi s tem. Mislim, da so izzivi tako veliki, da tudi mi moramo zahtevati neko temeljno besedilo v zvezi z vsemi ostalimi vrstami, živalskimi vrstami. In uh, mislim, da sem se o tem pogovarjal tudi s poročevalci v senci in zdi se mi, da je to stališče, m, tako stališče, pri katerem verjetno ne bomo popuščeni. Hvala lepa za vse uh, prihodne sodelovanje. Hvala lepa, naj, uh, če komisija že se želi na hitro odzvati, prosim. Eh, Čisto na kratko, gospod predsedojoči. Kar se tiče rejskih organizacij. Morda bi uh, potrebovali več podrobnosti v besedilu, kar se tiče kakovosti in pa jasnosti informacij, ki jih uh, pošiljajo te organizacije. Ko kmetovalec uvaža živali, mora biti prepričan, da so informacije, ki jih prejme, skladne z realnostjo. To vam povem iz vlastnih izkušenj. Ko smo uvažali živali, se je zgodilo, da številne informacije niso bile skladne z realnostjo in kakovost živali je bila nižja, kot bi morala biti. In to je razlog, zakaj bi morali ustrajati na tem vidiku. Hvala. Gospod Dantan, če so na kratko, izvolite. Ja, naj se pridružim temu, kar je povedal kolega. E, mislim, da statistiki e, pač zagotovijo samo a, eh, določene podatke in e, To je lahko vprašljivo, včasih imamo primerjave eh, podatkov z ene ali druge države. Moramo zagotoviti, da so ti podatki absolutno primerljivi, se ne moramo samo osredotočiti na številko. Zato, ko, gre, ko govorimo o neki živali, moramo pač eh, podatke, ki se nanašajo žival, lahko ustrezno primerjati z našo eh, nacionalno razvrstitvijo. Do 25. junija do ob 12. uri lahko vložite predloge sprememb, pravi predsednik predsedujoči, zdaj pa a, pozivam a, koordinatorje, da ostanejo v dvorani a, na sestanku a, med predsedstvom in koordinatorji. Hvala.